Good afternoon. Dobar dan. Dame in gospodje, spoštovani kolegi in kolegice. Spoštovani kolegi, prosim, da zasedete svoje mesta. Nadaljevali bomo z delom. Nadaljevali bomo s popodanskim delom seje odbora Libe. Predvideno je tudi glasovanje, tako da prosim Poglejte, kje imate elektronske kartice. Tako, elektronske kartice, smo vsi pripravljeni? Da? Dobro, hvala. Prav, pa začnimo. Pred nami je nekaj glasovanj. Tri glasovanja so predvidena drugo glasovanje bo verjetno najdaljše in najbolj kompleksno. Ampak začnimo s prvim glasovanjem. Gre za potrditev priporočil koordinatorjev. Sestanek koordinatorjev je potekal 24. aprila. Takrat so nas obvestili, da naj bi na Mars, Marčevskem oziroma na Ma, Majevskem sopravičujem, na plenarnem zasedanju v maju, imeli tudi glasovanje o ilegalnih praksah v Bulgariji, predvsem kar se tiče represije in nadzora nad politiki, novinari in poslovneži. Konferenca predsednikov pa se je odločila, da te razprave ne bo uvrstila na plenarno zasedanje, temveč da bo to zadevo prepustila odboru Libe. Torej, da bo to še ene izmed točk, ki jih bo obravnaval odbor Libe. Istega dne, torej 24. aprila, je prišlo tudi do glasovanja v, v okviru sestanka koordinatorjev. In na tem sestanku je prišlo do 30 glasov za in 26 proti. In tako je bilo odločeno, da bo to vprašanje uvrščeno na enega izmed dnevnih redov odbora Libe. Gre torej za ilegalne prakse v Bulgariji. Gre eh, za vprašanje povezano s politike novinarji in poslovniži. Vendar pa je skupina ELP nasprotovala in eh, prosila da se o tej zadevi glasuje pred eh, celotnim odborom v skladu s činom 192 poslovnika. Tako da danes glasujemo o tem. Upam, da ste razumeli, o čem teče beseda. Ste? Dobro. Gospa Matijo, izvolite. Hvala. Gospod predsednik. Gospod predsednik. Prosim, bodite pozorni, kolega, kolegica trenutno govori. Želela bi vam povedati, da se ELS ne zoprstavlja glasovanju 26 proti 30 glasov, ampak eh, glede na to, da želimo, da bi v tem glasovanju imeli veliko večino, smo želeli imeti to danes. Poleg tega pa smo želeli povedati nekaj v zvezi z samo obliko. Konferenca predsednikov je namreč želela, naj se v odboru Libe odločimo, ali želimo razpravo tukaj ali ne. Želijo vedeti, ali člani odbora Libe želijo debato. Ne, da jim naj imamo debato. In zdaj samo kar se tiče oblike, me zanima to. Naša skupina bi želela, da odbor Libe ne postane neke vrste sodišče. In konkretno v zvezi s to točko se je izkazalo, da je Evropska komisija uradno povedala, da se v zvezi s to točko ne želi oglasiti, zato ker, zad, ker je zadeva v zvezi s tem pred sodiščem. V odboru Krim se ravno tako niso želeli v zvezi s tem izreči in to so glasno vse politične stranke. In isto se ni želela izreči konferenca predsednikov in zato naša skupina meni, da kar se same oblike, če tako rečemo, tiče, imamo zadevo, ki je pred sodiščem in bolje bi bilo, da se bolgarsk ko sodstvo v zvezi s tem izreče, ne pa naš odbor Libe. In mislim, da moramo to poveti, k, povedati tukaj, ker sicer, če bomo tukaj začeli zaslišivati vse člane, ki so v določenem sodnem postopku urejeni od držav članice Evropske unije, potem mislim, da presegamo svoj mandat. Odbor Libe ne more nastopati na mesto sodišča. Zaradi tega smo glasovali proti temu. Hvala. Eh, eh, Ja, gospa Matjo, dobro smo vas poslušali in dobro razumeli. Odbor Libe ni sodišče, to je politična skupina, v kateri ima vsak pravico do razprave, razprave o, koli, eh, o katerikoli temi, ki je političnega interesa za celo Evropo in ne samo za točno določeno državo. Kakorkoli, v redu, bomo to zapisali in o tem bomo glasovali. Treba se torej odločiti, ali želimo na dnevni red odbora Libe razpravo o situaciji v Bulgariji, ki sem jo omenil, kot je predlagala konferenca predsednikov. Prišlo je do glasovanja v skupini koordinatorjev, ampak če si pogledamo poslovnik, ima ena politična skupina pravico, da isto vprašanje predloži celotnemu odboru. In ravno o tem bomo danes glasovali. Torej, tisti, ki ste za to, da bi to točko o Bolgariji, o represiji in ilegalnih praksah umrstili na dnevni red, glasujte za. Tisti, ki ste proti, glasujte proti. Mislim, da je popolnoma jasno. Dobro, tole glasujemo. Sedaj zares glasujemo. Zadeve bomo elektronsko preverili. Očitno imamo težave z elektronskim sistemom in karticami. Samo trenutek. E LS plus 5, tako da mislim, da se sploh ne truditi več. SND plus 1, e LS plus 5, tako da mislim, da sedaj lahko prilagodimo številke. So sedaj že na voljo. Ne? Ok, sedaj pa zgleda, da zadeva delujejo. Glasujemo torej. Elsa, e vidimo, da imamo enega člana preveč. Kdo je odveč? Dobro, konec glasovanja. 32 za, 26 proti. Tako da skoraj da enaka odločitev, kakor v odboru koordinatorjev. Tako da mislim, da je to sprejeto. V redu. Sedaj pa nadaljujemo z glasovanjem o poročili, o poročilu gospe Makovej. Gre za predlog direktive Evropskega parlamenta in sveta o zamrznitvi in zaplembi premoženske koristi pridobljene s kaznivim dejanjem Evropske unije. Poročevalka je gospa Monika Makovej. Thanks. I'm announcing that amendment 160. Amandma 136 je bil umaknjen, kar pomeni, da lahko začnemo z glasovanjem. Ste pripravljeni? Začnimo. Kompromisni amandma 6. Za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Amandma 70. Za? Proti? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 71. Oziroma, se obrazovičujem, to je enako kot amandma 70. Potem 74 eh, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 79 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. 18. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 81. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Je morda kakšna težava? Ne. Dobro. Predlog 83 za, proti, vzdržani, sprejeto. 84 za, proti, vzdržani, sprejeto. Proti. Mislim, da zadeve niso jasne. Preverimo elektronsko. Ni pa polnoma jasno. Glasujemo torej o predlogu 84. Glasujemo. Konec glasovanja. Spet smo zabrizležili en glas preveč za LS in za socialiste in demokrate. Upam, da lahko to prilagodimo. En glas manj torej. Kakšen je rezultat sedaj? Konec glasovanja. Sprejeto z 29 za in 24 proti. Sedaj pa 87 za, proti, vzdržani sprejeto. 89 umaknjeno, 90 za, proti, vzdržani zavareno. 91 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 92 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 95 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 8 za, to bo treba preveriti. Oziroma, treba bo preveriti predlog 95. Glasujemo. Češ mi? No. Se upravičujemo, če je težava. Sedaj glasujemo o predlogu spremembe 95. Closed. Konec glasovanja. Spet je, smo zabeležili preveč glasov strani LS. Sedaj pa je rezultat v redu. Torej, sprejeto 23 za proti 31. Oziroma zavrnjeno z 31 glasovi. Potem naslednji kompromisni predlog za proti sprejeto. Ustni predlog spremembe 1 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 9 za proti vzdržani sprejeto. kompromisni predlog 9 je torej sprejet. Da. Je tako? Mislim, da ni težav. Dobro. Dobro, sedaj pa gremo naprej. Vse do 109 za. Proti. Mislim, da ni jasno. To bomo preverili. Torej, predlog 109. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. 14 proti 42. S tem je ta predlog zavrnjen. Potem 111. Predlog spremembe 111. Za. Proti. Držani. Sprej. Zavrnjeno. 112 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 116 za. Oziroma se upravičujem. Predlog 113 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 116 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 117. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 119. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 118. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 121. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 123 za, proti, vzdržani, sprejeto. 124 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 126 za, proti, vzdržani, sprejeto. 127 za, proti, vzdržani, sprejeto. 128 za, proti, vzdržani, sprejeto. 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 130 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 131 za, proti, vzdržani, sprejeto. 134 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 133 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani zavrnjeno. 135 za, za proti zavrnjeno. 136 oziroma najprej verjamo 135, preverjamo elektronsko. Dobro. Preverjamo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Spet en glas preveč pri ELS je prisotnih preveč članov iz ELAS-a. Torej, s 30 proti 27 glasovi je predlog sprejet. Sedaj pa nadaljujemo s 25 za. Proti. Vzdržani. Mislim, da gre za enako razmerje, kakor prej, torej bi morali načeloma to sprejeti. Dobro, sprejeto. Sedaj je pa predlog 138, oziroma se upravičujem, pravi predsedujoči. Najprej 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. 141 za, proti, vzdržani, sprejeto. 142 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 144 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 143 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 145 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Dobro, bomo preverili, ampak prosim, da dvigujete roke, drugače zadeve niso jasne. Preverjamo 147. Glasujemo. Konec glasovanja. Spet en glas preveč za ILS. Sedaj pa rezultati. Zavrnjeno z 29 glasovi proti in 23 za. Sedaj 145. To smo zavrnili. 147 za. Proti. Kaj pa SND? Torej 147 predlog spremembe. Kako bo? Nadaljujemo. Torej, 147 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa 148 za, proti, vzdržani, sprejeto. 149 za, proti, vzdržani, sprejeto. 150 za, proti, vzdržani, sprejeto. 151 za, proti, vzdržani, sprejeto. 151 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 152 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 153 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 154 za, proti, vzdržani. Mislim, da smo zadevo zavrnjeni. Ampak ni jasno. Preverimo. To bomo preverili elektronsko. Preverimo predlog 154. Glasujemo. Konec glasovanja. 32 za, 24 proti, sprejeto. Dobro, sedaj 154 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 156 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 29 za, Se upravičujem, najprej 157. To sem preskočil. Predlog spremembe 157 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. 160 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 159 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 161 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 163, ta predlog spremembe je bil umaknen. Sedaj 164 za, proti, vzdržani, sprejeto. 166 za, proti, vzdržani, sprejeto. 167 za, proti, vzdržani, sprejeto. 168 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 10 za, Proti. Zdržani. Sprejeto. 172 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 174 za. Oziroma najprej 173 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 174 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 175 za, proti, vzdržani, sprejeto. 176 za, proti, vzdržani, sprejeto. In še vodne izjave. Predlog ena za oziroma gospa Boskurt. Z mikrofonom, prosim. Očitno je prišlo do napake, ko smo oblikovali številčenje predlogov sprememb. Naredili smo napako, tako da bomo o tem glasovali čisto na koncu pred končnim glasovanjem. Tako da sedaj pojdimo na uvodne izjave. Kompromisni predlog 1. Za, proti vzdržani sprejeto. 34 za, proti vzdržani sprejeto. 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. 41 za,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 vzdržani, zavrnjeno. 59 za, proti, vzdržani, sprejeto. 60 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 61 za, proti, vzdržani. Preverimo predlog 60. Dobro, preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Trideset glasov za, 26 proti, torej sprejeto. Včasih zadeve niso najbolj jasne zaradi razmeri. Dobro. Poglejmo, kje smo bili. Ostali smo pri 61 ali 60. Torej pri 61 smo za, proti, vzdržani, sprejeto. 62 za, proti, vzdržani, sprejeto. 63 za, proti, vzdržani, sprejeto. 64 za, proti, vzdržani, sprejeto. 65 za, proti, vzdržani, sprejeto. 66 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 67 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa imamo tu še en predlog spremembe in 27 in 37. Eh, Od teh dveh predlogi bomo glasovali skupaj. Kaj ti prišlo je do napake pri navajanju. Izpustili smo te predloge sprememb in eh, kolegica Boskort je opozorila na to. Sedaj skupaj glasujemo o predlogi sprememb 27 in 37. Za? proti, vzdržani, sprejeto. In sedaj še končno glasovanje. To bomo preverili elektronsko. Najprej glasovanje o besedilu, kot je bilo sprejem, spremenjeno. Gre za elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 48 za, sedem proti, dva vzdržana glasova, tako da čestitam eh, poročevalki Makoveji. Še vedno pa nas čaka glasovanje glede odprtja medinstitucionalnih pogajanj. Gre za mandat pogajalske ekipe. Gre za mandat. Glasujemo. Konec glasovanja. Torej, 46 za, 7 proti, 3 vzdržani. Še enkrat čestitke, gospe Makoveji. Dobro, hvala. Yes. Just, just Makovej. very... Gospa Makovej, izvolite. Hvala, rada bi se zahvalila vsem kolegom, ki so prispevali k oblikovanju poročila. Dobro, najlepša hvala. Še vedno pa nas čaka glasovanje, ki je nekoliko bolj specifične narave. Gre za glasovanje o znanstvenem odboru Agencije EU za temeljne pravice, Agencije FRA. Dopovdne smo imeli priložnost prisluhniti gospodu Mortenu Geromu, predsedniku agencije. Sedaj pa glasujemo o kandidatih. Gre za seznam potencialnih kandidatov. In vsak član odbora lahko izbere 11 članov, ki jih želi uvrstiti v strokovni odbor oziroma znanstveni odbor. In nadaljevali bomo po naslednjem postopku. Prebral bom vsakega izmed 21 strokovnjakov, ki so bili uvrščeni na oži seznam. Glasovali bomo o vsakem kandidatu posamično. Vsak izmed vas lahko glasuje torej največ enajstkrat. Tisti, ki bodo uvrščeni v znanstveni odbor, bodo seveda tisti, ki bodo prejeli najviše število glasov. Torej, Glasovali bomo po vrstnem redu. Gre za glasovanje, na podlagi katerega bomo določili enajst kandidatov, ki so dobili največjo podporo. Tako da vsak izmed vas lahko glasuje za največ enajst kandidatov. Samo toliko, da vas opozorim na to dejstvo. Trenutni znanstveni odbor Agencije za temeljne pravice ima mandat, ki bo potekal 3 junija 2013. Potem imamo tu še uredbo glede upravnega odbora Agencije za temeljne pravice. Uredba pravi, da upra se upravni odbor posvetuje z odborom Libe, preden imenuje 11 članov novega znanstvenega odbora. Tako da v skladu s tem imate sedaj pred seboj listo z 21 kandidati. O tem seznamu bomo glasovali tako, kot sem obrazložil. Ampak naj vas opozorim, da nimate na voljo glasovanja proti ali pa vzdržanja. Preprosto glasujete samo za tiste kandidate, ki jih podpirate. Torej imate do 11 glasov za. Gre za nekoliko specifičen način glasovanja, ampak mislim, da zadeve niso tako zelo zapletene. Gospod predsednik, ali imamo minimum za glasovanje ali ne? Order. Lahko glasujete, kot želite. Pomembno je samo to, da tisti kandidati, ki bodo dobili več podpor, podpore bodo sprejeti. Imate pa na voljo največ 11 glasov. Torej, minimuma ni. Ne. Ne glede na to, kolikšno bo končno število glasov podporo posameznemu kandidatu, bomo kandidate na koncu razvrstili na podlagi glasov, ki so jih dobili. Tako da postopek je popolnoma enostaven, glasujemo elektronsko in elektronski sistem bo pravil delo. Torej lahko glasujete do 11krat. Na to pa bomo razvrstili kandidate glede na prejete glasove. Glasovali bomo o kandidatih po abecednem vrstnem redu. Začnimo. Najprej Rosemary Byrne. Glasujemo o Rosemary Byrne. Dobro, glasujemo. Now closed. Konec glasovanja. Rezultatov pa do konca ne bomo objavili. Na to drugi kandidat. Gospod Olivier de Schutter. Glasujemo. Konec glasovanja. Dobro. Tretji kandidat, gospod Han Encinger. Gospa Somer, želite besedo? Da, da, imam vseeno eno vprašanje glede, glede glasovanja. Če nekoga ne želim izglasovati, moram glasovati ne ali mi sploh ni treba glasovati? Kajti, če ni potrebno potrebno glasovati, ne, potem mislim, da ta na glasovanje sploh ni smiselno. Bi mi lahko nekoliko obrazložili postopek? Torej, ne in vzdržano, to ni možno. Ampak potem to ni več tajno glasovanje, kaj ne? Je tako? Da, gospa Holmajer. Torej, gospod predsedujoči, če si želite tajnega glasovanja, potem ni možno, da lahko glasujemo samo z glasom za, kajti potem bo popolnoma jasno, zakaj je kdo glasoval. Razen, če bomo uveli tudi glasovanje proti. Drugače se mi zdi popolnoma nesmisno, da izvajamo tajno glasovanje, če bo na koncu popolnoma jasno, kdo je kako glasoval, če lahko glasujemo samo z glasom za. Tako da postopek je podpolnoma nespremljiv. Now, no, just, just let me, I mean, we shouldn't, we shouldn't be interrupting because we are right on. Mislim, da glasovanja ne bi smeli prekinjati, ko nam je že tako dobro šlo. Ampak, kot sem dejal prej, gre za zelo specifičen način glasovanja, specifičen postopek, gre za elektronsko preverjanje, gre za tajno elektronsko glasovanje. Tako da elektronski sistem je pripravljen oziroma zasnovan tako, da nihče ne more vedeti, kdo glasuje v prid katerega kandidata. Glede na to, da ni glasov proti ali pa možnosti biti vzdržan, gre samo za izraz podpore posameznemu kandidatu. Ko glasujete, lahko glasujete torej največ 11 krat za največ 11 kandidatov.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 ampak če pritisnete, potem pomeni, da ste glasovali za nekoga. Še vzdržani, še to bomo vključili. Vedno lahko pritisnete, ne da bi kdorkoli vedel, ali ste pritisnili belo ali zeleno v svojem srcu. Ali ste se vzdržali ali pa ste bili za določenega kandidata, ki se ga želite? Lahko glasujete do, za do 11 kandidatov, ki si jih želite, ali pa pritisnete na vzdržanje, na srednji gumb, ki pomeni vzdržanje. Torej lahko rečete ja ali pa vzdržanje. In tu potem naprava ne bo poštevala. Bomo nadaljevali? No, bomo še enkrat začeli. Gremo nazaj. Rosemary Burn. Burn. Rosemary. Glasujemo. Konec glasovanja. Olivier de Schutter. Glasujemo. Konec glasovanja. Gospod Han Enzinger, glasujemo. Konec glasovanja. Patrick Vesti, glasujemo. Konec glasovanja. Sedaj pa Jose Manuel Fresno, glasujemo. Konec glasovanja. Martin Gramatikov. Glasujemo. Gramatikov je na glasovanju. Konec glasovanja. Gospa Konstanz Greve. Glasujemo konec glasovanja. Klaus Kristjan Gulman, glasujemo. Konec glasovanja. Gospa Kristin Kruma, glasujemo. konec glasovanja. Sedaj pa Josef Marko, glasujemo. Konec glasovanja. Johana Njemi, glasujemo. konec glasovanja. Številka 12. Michael Cornelius O'Flaherty. Glasujemo. Konec glasovanja. 13. Shane Neil O'Higgins. konec glasovanja. 14. Gerard Quinn, glasujemo. Konec glasovanja. 15. Gospa Ana Marija Salinas de Frias, glasujemo. konec glasovanja. Gospod Daniel Taršiš, glasujemo. Konec glasovanja. 17. Hanes Treter, glasujemo. Konec glasovanja. 18. François Tulkens. Glasujemo. Konec glasovanja. 19. Ja, konec je bilo. 19. Gospa Kristina Van Bergen. Glasujemo konec glasovanja. 20. Gospod Roman Jurezovski, glasujemo. Konec glasovanja. 21. John Ranch. Glasujemo. Konec glasovanja. Hvala lepa. Hvala vsem. Hvala lepa vsem. Just, just, just an announcement in case. Pa še nekaj bi rad povedal. Preden gremo naprej na naslednjo točko, sem bil poziv, da ne vas spomnimo nekaj. Sedaj tudi odbor Krim poteka v 4Q2 v sosednji dvorani. Številni odbori Libeja. Številni člani odbora Libije smo tudi člani odbora Krim. Imajo medparlamentarni sestanek z nacionalnimi poslanci o naslednjih temah. Citiram, vloga in izkušnje nacionalnih parlamentov v boju proti organiziranemu kriminalu, korupciji in pranju denarja. Tako da boste vedeli, na dnevnem redu odbora Krim imajo razpravo o štirih zasedanjih, torej organiziran kriminal, korupcija in pranje denarja um, gospod Jacolino, kot pračevalec je tam. 15.50 bo ta razprava, 10.04 bo ta razprava. Sedaj pa naslednja točka. Na dnevnem redu. Moving on, please. Tisti, ki zapuščate dvorano, prosim, če to počnete čim tiše. Prosim, malce pozornosti. Sirija, sirska delegacija v Jordani. Begunci Sirije v Jordani. Točka 16. Prosim, malce pozornosti, tišina v dvorani, prosim. Tišina po celotni dvorani, prosim. Točka 16. Delegacija o begunci, ki sirijo v Jordani. Ta je potekala od 11. do 13. februarja 2014. To se nanaša na predstavitev poročila delegacije. UNHCR, komisija, torej ozen odbor za človeka pravice, ter pa ONN, Mednarodni urad za migracije, gospod Papa Nikolao, prosim. Prosim, tišina, gospod Papa Nikolav. Glejte, ob 16.10 naj bi začeli s to točko, glede na dnevni red. Če mogoče bi bilo dobro, da bi imeli kratek odmor, tako da bodo vsi poročevalci in pa poročevalci v senci tukaj, kajti nekateri še ni tukaj, gospod Pike, na primer, že ni tukaj. Tudi člani delegacije niso tukaj vsaj nekateri ne. In 20 minut, no gledajte, nekateri, ki ne bili tukaj, niso tukaj. S tem ne bi začeli ob 40 in zato ja, je res prav, začne ob 40.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 please. May I have your attention? Prosim, malce pozornosti. Bomo ponovno začeli. Kot rečeno, gre za delegacijo, misijo, ugotavljanje dejstva glede sirskih beguncev v Jordani. To je poteklo v sredini februarja delegacijo so sestavljali štiri člani. Gospa Sr. gospod Hubert Pirker, Marjan Žan Marinescu in pa sam kot vodja delegacije smo bili tam. Naj vam na kratko predstavim, kakšen vtis smo se ustvarili. Sicer smo to povzeli tudi v pisnem poročilu ki ste ga dobili, imate ga pred seboj. No, pravzaprav nas je vse skupaj zelo ganilo, ko smo vse to videli tam. Tam smo bili nekaj časa in preverili smo, kakšno je stanje sijskih beguncev v Jordaniji. Begunsko taborišče smo obiskali, to je bila prav neverjetna izkušnja. Leta 2011 se je kriza začela, 4 milijone ljudi, 4 milijone ljudi so eh, bili prizadeti s tem konfliktom, 2 milijona ljudi sta bila razseljena v skladu z podatki UNHCR. Več kot polovica sirskih beguncov v Libanonu, Iraku, Libiji, Egiptu, Turčiji in Jordani so otroci. 40 odstotkov je mlajših od 11 let, to so torej majhni otroci. Skoraj da 90 odstotkov vseh sirskih beguncev je prišlo leta 2000. 11 v Jordanijo. Jordanija torej zabeležila res ogromno število beguncev, ki so prišli v državo. Sedaj ne bi bilo v Jordaniji po podatkih. Dvesto petdeset tisoč ljudi, toliko jih je registriranih. Kot rečeno, obiskali smo taborišče taborišče Zatri. To je trajalo cel dan. Skoraj da 100 tisoč ljudi živi tam. No, tega taborišča prej sploh ni bilo. Še pred par leti tega sploh ni bilo. Potem pa so to zelo hitro zgradili julija 2012. To je res neverjetna visoka koncentracija ljudi tam. Tam je tudi veliko nevladnih organizacij, UNICEF, UNHCR. ION, TH, dvojnjiva, potem Save the Children, ATM in drugi. Sveda je v teborišču glavni problem varnost. Veliko je trgovine z ljudmi, napačna proizvitev hrane, potem prisilne poroke, neredi, kamenjanje. in podobno. Prav tako pa je veliko tudi urbanih beguncev. 80 odstotkov vseh sirskih beguncev živi v mestih. Vse to seveda potem slabo pliva na lokalno infrastrukturo, zdravstvo, izobraževalni sistem in drugo. Vse to pomeni velik pritisk na jordanske zmogljivosti za to, kako se soočiti. s temi visokimi zahtevami. Prav tako smo piskali tudi registracijske centre, potem zmogljivosti in centre za meje. Srečali smo se z jordanskimi uradniki in veleposlaniki, tudi z ministrom za zunanje zadeve, potem ministrom za mednarodno črtovanje, te pa ministrom za notranje zadeve. Ministr za zunanje zadeve je dejal, da je Jordanija odprta za vse. Dejali so, da ne bodo in niso nazaj pošiljali beguncev v Sirijo. Minister za notranje zadeve je podaril, da potrebuje več virov, še posebno, ko gre za socialna sredstva ter pa begunce. Trenutni jordanski proračun ni zadosti visok. Zato so podarili, da seveda je treba okrepiti sodelovanje z mednarodno skupnostjo. Sveda tudi evropsko sodelovanje treba okrepiti, po našem mnenju. Srečali smo se s številni predstavniki nevladnih organizacij in pa drugimi organizacijami. Na koncu smo seveda predvsem izrazili to, da smo se skrbljeni zaradi humanitarne situacije. Pohvalili smo prizadevanje jordanskih organov, prav tako smo dejali, da mednarodna skupnost mora bolj pomagati Jordanijo. Ampak vemo, kakšne so zmogljivosti v Jordaniji. Te so že skoraj na robu, če ne bo dodatnih finančnih sredstev iz mednarodne skupnosti, tako pač ne bo šlo naprej. Ne bo mogoče zagotoviti najbolj osnovnih potreb teh beguncev iz Sirije. Zato smo dejali, da mednarodna skupnost mora narediti več. Jordanskim organom smo dejali, da morajo, um, oziroma da naj um, pustijo odprte meje za vse begunce iz Sirije. Prav tako smo dejali, da porazdelitev bremena med sosednjimi iranskimi državami je ključna za to, da bo krizno upravljanje čim bolj normalno potekalo. Na dolgi rok pa se nam je zdelo, da bi morali ustvariti sistem za zaščito. To bo bistveno za boljše operativno sodelovanje na samem terenu. Sodelovanje z nevladnimi organizacijami in pa za koordinacijo na mejah. Dejali smo, da je treba osredotočiti prizadevanja na področju, kjer je to najbolj nujno. Jordanskim organom smo dejali, da je dobro, da bi zagotovili vladavino prava v taborišču Zatri. Prav tako smo dejali, da naj humanitarnim delavcem omogočijo dostop do meja, kajti protokol o pomoči in bi bil lahko zelo koristen in bi pomenil dodano vrednost za te cilje. To je pozetek poročila. To smo sedaj predstavili povedali smo, kaj je tam počela delegacija, sedaj pa predlagam, da se o tem pogovorimo tudi z organizacijami, ki so tukaj zastopane v tej dvorani. Najprej. UNHCR. Gospod Kohtel je predstavnik UNHCR. Prosim, želite kaj dodati? Gospod Kohtel, prosim. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you very much for the opportunity. Lepo pozdravljeni, gospod gospode. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da tukaj spregovorim o sirski krizi in pa o velikih humanitarnih posledicah. To si zasluži naša pozornost z humanitarnega vedika, pa tudi drugih zornih kotov. Moramo skrbno spremljati trenutni razvoj dogodkov in podpirati države v regiji, ki morajo prevzeti velik del tega bremena za prevzemanje in pa zaščite beguncev iz Jordanije in Libanona. Okoli 8 tisoč eh, beguncev vsak dan prihaja v sosednje države. Naj podarim, da Turčija igra zelo pomembno vlogo, saj nudi res ogromno pomoč. Je pa treba tudi vedeti, da od aprila 2011 um, je Turčija že sprejela 400 tisoč beguncev, torej to je več kot pa prosilcev za azil kot so jih um, države članice EU um, sprejele lansko leto. To je res ogromna številka. Težko je reči sedaj Turčiji, da naj um, pustijo odprto mejo za Sirijo, pa zaprejo mejo za drugimi državami, s Ciprom in podobno. Radi pa sedaj spet govorijo o nečem, kar je bliže nam, torej Sirici v Evropi. Sedaj se zaključuje zakonodaja glede celostnega evropskega zilnega sistema. Želimo prenesti ta sistem oziroma ga začeti kmalo uveljavljati. Zato moramo tudi videti to, kako si mi predstavljamo te določbe v povezavi s to skupino ljudi, kajti ti ljudje dejansko potrebujejo mednarodno zaščito. Moramo sprejeti konkretne korake za to, da ugotovimo, um, kako jim zagotoviti to zaščito. Število sirskih beguncev oziroma prosilcev za azil, ki prihaja v Evropo, ni zelo veliko. Tukaj gre za okoli 36 tisoč ljudi od aprila 2011 dalje. Veliko držav ima dobre prakse, imajo visoke standarde priznavanja v skladu z konvencijo ali pa v skladu z kakšno drugo obliko zaščite. No, ampak po drugi strani pa se poteka, pa prihaja do velikih vrzeli glede zaščite nekatere države, ne sprejmajo sirskih beguncev, ni, včasih ni dobrih azilnih postopkov. Prav tako imamo v nekaterih državah zelo nizke stopne priznavanja eh, statusa beguncev ali pa prihaja do velikih zaostankov. Potem še naprej dostop do evropskega ozemlja za prosilce za azil oziroma tiste, ki potrebujemo daro zaščito. Potrebujemo odpravo vizumov ali pa tudi to, da bi bolje omogočili združevanje družin. Potem še druga vire, s katerimi se srečujejo begunci, v tem primeru sirski begunci. Begunci, to je povezano z izvajanjem našega prava skupnosti za azil. Pogosto niso poštevane humanitarne potrebe v centrih za sprejem, kje smo, um, napravili napake. Naprimer, v določene države članici se sirski begunci priznajo, ampak potem pa ni mogoče zagotoviti združevanja družin v druge države članici, zato ker je potrebno preveč formalnosti in pa so roki za to predolgi. Lahko bi prišli do kakšnih boljših rešitev, je pa treba gotovo izvajati pravo skupnosti na zelo strok način. Moramo tudi uporabiti svojo diskrecijsko pravico za to, da bi zaščitili ustrezne ukrepe. Po našem mnenju je odgovor zelo jasno. Spodbujamo države članice in njihove organe za azil, za to, da poskrbijo za to, da bodo tudi vsi prosilci za azil iz Sirije prišli do našega ozemlja in dobili to zaščito, ker je to potrebno. Prav tako je treba poskrbeti za to, da bo zagotovljena minimalna raven zaščite in pravic v vseh državah članicah. Tega zaenkrat še ni. Prav tako moramo poskrbeti za to, da se teh ljudi ne bo sistematično pridrževalo, kot se to dogaja v nekaterih državah. To je treba preprečiti, če se tole da. V Evropi se nekateri sistemi izvajajo bolj dosledno. Pogosto se zgodi, da so nekateri zbežali pred um, šikaniranjem in pred nasiljem, zato jim je treba zagotoviti višjo zaščito. To so zelo ranljive skupine ljudi, nekateri so še vedno razseljeni v tej regiji in sedaj moramo dati možnost, da pridejo do zaščite tudi v preseljevanju v Evropo, če je tole mogoče. Glede te zadnje točke, ja povem, da je tudi um, ozem pozdravila to, kar pravi Nemčija, da bi sprejeli 5000 novih sirskih beguncev v okviru novega programa. Sedaj smo začeli identificirati te begunce, še posebno jim želimo nuditi zaščito in pa možnost eh, ponovnega priseljevanja. Podpiramo tudi prizadevanja tistih držav članic, ki so povedala, da so pripravljena tudi ponuditi nove možnosti za nekatere države. Švedska, Danska in Švica so to ponudili. Prav tako tudi pomagamo pri pripravi na dodatno priseljevanje na um, širši osnovi v prihodnosti. Upamo, da bo več držav članic eh, tudi prispevalo pri tem. Ti konkretni ukrepi so nujni, če želimo, da bo EU izkazala konkretno solidarnost z Jordanijo, Libanonom in Turčijo in drugimi državami, ki so se zelo radodarno odzvale na te potrebe glede sirskih beguncev ki vendarle bežijo pred um, temi humanitarnimi um, katastrofami v Siriji. Gospod François Gemes, strokovnjak iz AON za krizno upravljanje iz Brusla, prosim. Hvala lepa. Jo ima dejavnosti v Jordaniji, trenutno pomagamo pri transportu teh eh, sirskih beguncev v regiji v begunska taborišča. 1500 beguncev imamo tam na dan, pogosto tekom noči prehajajo mejo, pomagajo, pomagamo jim pri transportu v begunsko taborišče. Prav tako smo sedaj tudi začeli z transportom v taborišče rdečega polmeseca v Emiratih. Veličina teh sirskih beguncev prihaja iz Dahe in pa drugih eh, vasi. Talšiba in Talzisib eh, sta glavni meni točki prehoda. Potem imamo tam tudi zdravstveno ekipo, ki um, nudi cepivo proti otroški bolezni in pa ošpicam. Prav tako pomagamo tudi na druge načine, prav tako pravimo pregledovanje tuberkuloze in povečujemo ozaveščenost glede zdravstvenih tveganj v taborišču. Nasilje tam nas zelo skrbi. Situacija tam se vedno bolj slabša, varnost je vedno slabša v taborišču. Vedno z več težavami se soočamo, tudi glede prostitucije, spolne zlorabe v taborišču kajti tam je število beguncev izjemno visoko. Toliko z moje strani, hvala. Hvala, sedaj pa Evropska komisija. Antoine, Antoine Lemasson, vodja enote GD ECO. Uh, hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa za to poročilo, kot tudi za predstavitev, ki ste jo prej podali stvar je zelo zanimiva. Če primerjamo številke beguncov, ki jih slišimo v poročilu, 250 tisoč eh, registriranih oseb v času vašega obiska pred eh, tremi meseci in pa današnje številke, 450 tisoč, vidite, da so se te številke zelo povečale. Humanitarna situacija se je zelo poslabšala. To velja za situacijo v Siriji, kot tudi v sosednjih državah. 1,4 milijona registriranih beguncev imamo v Siriji in v sosednjih državah. Na začetku tega leta je bila številka 850 tisoč. Sedaj ne bi šel preveč v podrobnosti trenutnih razmer v Siriji humanitarno, gledano je to res zelo grozovita situacija. No, z našega zornega kota, naše note lahko rečem, da je sedaj sirski konflikt že presegel eh, ta zorni kot humanitarnega vidika. Sedaj gre za stabilizacijo celotne države. Libanon in pa Jordanija imate tudi finančne težave pri zagotavljanju stabilnosti. Kar se tiče Evropske komisije, naj povem, da kot prvo smo poskušali biti vedno zelo prisotni na terenu. Strokovnjaki EKO so tam vsi skozi v regiji, sploh v Berutu in pa v Amanu in pa v Ankari in pa v Gazantepu. V Damasku imamo tudi svoj urad. Uzma, smo ga imeli, ampak sedaj smo ga zamrznili. Zakaj? Zato, ker je varnostna situacija tako zelo slaba. Bi pa mogoče lahko to ponovno aktivirali, če je to res nujno. Potem naprej imamo tam tudi veliko obiskovalcev na visoki ravni. Komisarka Georgeva je odšla že v Turčijo in sicer prejšnji december, tudi potem v Libanon ter pa v Jordanijo. Tudi visoki komisar Giteres je bil z njo potem se bo še enkrat vrnila v Libanon in pa v Jordanijo na koncu tega tedna. Komisarka bo obiskala tudi to taborišče Zatri. Poskušala bo tudi oditi na mejo, če bo to varnostno možno. V Libanonu bo pa tudi poskušala oditi v Bekaho. Srečala se bo tudi s obima predsednikoma vlade ter tudi z vsemi ministri, ki so odgovorni za begunce v obeh državah naš odziv je tudi finančne narave. Podpiramo svoje partnere, tudi agencije OZN ter pa Rdeče polmesec. Trenutno je EU največji finančni donator v tej krizi in to z velikim naskokom. Celotna humanitarna pomoč EU znaša 473 milijonov evrov 200 milijonov strani komisije. Skoraj da v celoti smo to že namenili in tudi izdali in potem 273 milijonov pa strani držav članic. Kot rečeno, potrebujem veliko pomoči. Polovico gre v Sirijo potem četrtina pa v Libanonu in pa četrtina v Jordanijo, potem pa še Irak in pa Turčija. Ti dve države, po našem mnenju, imata zadosti zmogljivosti, da se odzoveta na trenutno situacijo. Potem naprej, prav tako želimo seveda povišati ta znesek. Komisija bo še dodala dodatnih 65 milijonov. Sirija, Libanon in Jordanija bodo države, ki bodo glavne prejele ta sredstva. Prav tako želimo tudi povečati ustrezna sredstva in eh, treba je predvsem bolje ciljno usmeriti ta sredstva, kajti vemo, da je po svetu veliko različnih kriz. Potem glede Libanona in pa Jordanije pomagamo tudi s svojimi zagovorniki, tako kot ste tudi vi želeli to doseči med svojim obiskom, libanonskim pa jordanskim organom poskušamo pomagati pri tem, da še vedno nadaljujejo s politiko odprtih vrat, torej sprejemanje beguncev. Zato se vam tudi mi zahvaljujemo, tudi za vaše sporočila. Politično in pa finančno gledano mislim, da bi morali storiti še več. To, kar smo zaenkrat storili, še ni dovolj. Zato se sedaj pohvalim tudi s kolegi iz službe za zvonanje delovanje ter pa drugimi oddelki iz Evropske komisije zato da bi ugotovili, kako pripraviti celovit svežen za odziv na krizo. In sedaj še, preden gremo naprej na člane. Gospod Matijas Öl, Evropska komisija. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, and let me thank uh, the European Parliament and the Libre Committee for the invitation and the Najlepša hvala, hvala za priložnost, da se izmenjamo mnenja glede te točke. Komisija je zelo zaskrbljena glede politične varnosti in glede humanitarne situacije v Siriji, sploh v kontekstu beguncev v tej regiji. Poročilo je dobro ilustriralo, kako huda je situacija na kraju samem. Preučili smo vaše poročilo in pozdravljamo ugotovitve strani komisije lahko izrazim tudi podporo za priporočila, ki jih predlagate. Rad pa bi opozoril člane odbora, da se številna priporočila v praksi le deloma izvajajo. Najprej naj poročam o dveh delih, najprej o ukrepih na kraju samem, potem pa glede na to, da je kolega iz UNHCR omenil eh, pros, situacijo prosilcev za azil in migrantov, se bom dotaknil tudi tega. Najprej, najčisto jasno povem, da ima Evropska unija čisto jasno čiste jasne smernice glede ukrepanja na kraju same v Siriji. Zagotavljamo humanitarno pomoč, nenehno humanitarno pomoč eh, beguncem in razseljenim osebam, tako v prizadetih regijah, tako kot tudi v Siriji, kjer je to možno. V tem kontekstu komisija zelo natančno sodeluje z agencijami OZN, predvsem z UNHCR. Naj se dotaknem petega priporočila. Gre za nenehto zagotavljanje podpore. Tok migracij se nadaljuje in Evropska unija se je dosedaj osredotočila na zagotavljanje humanitarne pomoči in osnovnih eh, zaščitnih ukrepov. Ko gre za konflikt v Siriji, smo zagotovili pomoč. Poleg tega smo pomagali tudi beguncem, ki so se odločili zapustiti to državo in se naseliti naprimer v Jordani, Libanonu in Iraku. Nenehna pomoč je po našem mnenju najbolj neposredna oblika pomoči in eh, prednostna naloga. Tudi kolega iz generalnega direktorata Eko je dejal, da smo na tem področju vodilni mednarodni akter v regiji. Naj v tem kontekstu izpostavim tudi pomen sosednih držav. Pomembno je, da, od, da ohranjajo odprte svoje meje, sploh ko gre za Libanon, Jordanijo, Turkijo, Turčijo in Irak. Te države so bili zelo odprte glede sprejema beguncev. Tudi komisija si pri zadeva, da bi stabilizirala situacijo v teh državah, tako da se ustrezno zaščiti begunsko populacijo v teh državah. Predsedujoči, omenili ste tudi humanitarno prizadevanje in konkretna prizadevanja in mednarodno sodelovanje s partnerji pri razvoju programa celotni namen programa je povečati možnost sosednjih držav za odgovarjanje na izzive migracije. Verjetno bomo to razširili tudi na Jordan, Libanon in Irak. To se nanaša tudi na osmo priporočilo. Vse to je v skladu z um, regionalnimi načrti ki jih je komisija pre, sprejela v sklepu 2005, kar pomeni, da bo šlo za neposredne ukrepe v prid beguncev. RPP naj bi začel delovati v letu 2013. Gospod Kost. Koktejl iz UNHCR je pomenil, omenil ulogo Turčije. Trenutno raz, razvijamo prek um, generalnega direktorata za širitev tudi na daljne možnosti podpore v tem pogledu za Turčijo. Sodelujemo tudi z UNHCR in drugimi zadevnimi agencijami. V tem kontekstu je pomembno vedeti, da moramo zelo natančno pretehtati in biti dokaj potrpežljivi pri naših um, sodbah sodelovanja z drugimi narodi. Ne moremo vedno računati na njihovo popolno pripravljenost, da bodo sprejeli in sledili pomoči, ki jo nudimo. Tako da to dejstvo moramo upoštevati. In ena zadnje, naj se dotaknem eh, situacije prosilcev za azil in beguncev iz Sirije v Evropski uniji. Gospod Kostel je to natančno opredelil. Torej, 23 tisoč sirijskih um, državljanov je zaprosilo za azil od začetka krize aprila 2011. Gre za obdobje od leta 2011 do konca leta 2012, 23 tisoč oseb. Torej. Najnovejši podatki pa pravijo naslednjo in to so podrdile tudi druge institucije. Gre za 59 odstotno. Predsednik prekinja. Mislim, da morate paziti na čas govorec, kajti moramo nadaljevati z naslednjo točko. Dobro, dovolite mi, da zaključim. Države članice se torej strinjajo na splošno, da ne bi smeli vračati beguncev v Sirijo, ne glede na to, kakšen je njihov pravni status. UNHCR pa je kljub temu dejal, da je stopna priznanja v nekaterih državah zelo visoka, v nekaterih pa zelo nizka. V Grčiji in Cipru, naprimer, znaša nič odstotkov. Večinoma je razlog ta, da trdijo, da nekateri trdijo, da so, sirijske, da so siriti, čeprav niso. EASO je organiziral naprimer številne sestanke z državami članicami, zato da bi se spregovorilo o težavah glede stopne sprejema. V okviru EASA se govori tudi o sprejemu družinskih članov. Komisija je mnenja, da so številni družinski člani že prisotni v Evropski uniji in bi morali omogočiti združevanje z drugimi družinskimi člani, ki so prišli pred tem. S tem bi lahko, naprimer, eh, razmislili tudi o večjem zagotavljanju vizumov za družinske člane. O tem smo razpravljali tudi na kooperacijskem sestanku v marcu. Se opravičujem, torej, da sem bil nekoliko daljši, ampak želim samo predstaviti celotno sliko. Dobro, najlepša hvala sedaj pa tisti, ki so bili del delegacije. Najprej gospod Pirker. Äh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Zelo zanimivo je bilo prisluhniti predstaviti poročila in zelo zanimivo je bilo tudi preučiti dokument odbora. Naš, odbo, naš obisk je čisto na kratko pokazal, da jolganske organizacije upravljajo zelo dobro delo. Organizacije pomoči iz, mednarodnih organizacij, med drugim mednarodne organizacije za migracije, sodelujejo med seboj in igrajo pomembno vlogo pri zagotavljanju odlične pomoči na samem kraju. Potem naslednja pripomba. Po številnih pogovorih z begunci se je pokazalo, da je glavni cilj našni ravni doseči varnost in se na to čim hitreje vrniti v lastno državo. Begunci so dejali celo, da v času svojega bivanja v taboriščih se naprimer vračajo v lastno državo, zato da bi preverili, ali je bilo naprimer kaj uničenega, ali je prišlo do množičnih tatvin in podobno. Kar pomeni, sklenemo lahko to, kar je odbor zapisal na papirju. Prednostna naloga bi morala biti pomoč na kraju samem. S tem bi lahko zagotovili eh, dovoljšno mero pomoči na kraju samem in eh, pomagali ljudem, da se ob primernem času lahko vrnejo iz obmejnih območij v Sirijo, odkudar izvirajo. Treba je pomagati tudi mejnim državam. In tu je treba povdariti priporočila. Treba je razporediti sredstva sosednjim državam, neposredno predvsem tistim regijam tik ob meji. Mislim, da je najprej treba zagotoviti pomoč tam. Potem pozorni bi morali biti tudi na to, da se čim hitreje zagotovi uh, vladavina prava v taboriščih. Naj vam opišem situacijo. Gre za taborišča, za mala mesta, kjer pravzaprav ni nobenih um, načel upravljanja, kjer uh, pravzaprav pravo ne velja. Tako da prihaja do kriminalnih dejanj, prihaja do izkoriščanj, do prostitucije in do razno raznih drugih dogodkov. Tudi na kraju samem smo to lahko potrdili. Uh, kar pomeni, da bi moral drugi del pomoči iti v to smer. Treba je vzpostaviti torej varne pravne razmere v samih tarboriščih. Tudi jordansko policijo smo spodbudili, da naj zagotovi dovolj svojih sil na, kra, na krajih samih, zato da bi zagotovili mir in varnost v taboriščih. Mislim, da sta to tisti dve pomembni točki, na kateri bi se morali kratkoročno nujno osredotočiti komaj da oziroma celo kontraproduktivno pa je bila predstavljena situacija glede preseljevanja oziroma vzpostavljanja novih naselij. To ni v interesu prizadetih in tudi jasno je bilo dejano, da to ni zastavljeni cilj. Begunci si želijo, želijo pomoči na kraju samem, tako da vas res pozivam, vse vas, ki nosite kakorkoli odgovornost na tem področju, da podprete produktiven pristop. Najlepša hvala, gospa Rizbek. Eh, hvala, predsednik. Samo na kratko se bom oglasila. Sama sem imela priložnost, da sem se v začetku jeseni lansko leto napotila v Gazo in v Ilis in ugotavljam, da ste v poročilu o misiji ki ga sicer še nisem uspela prebrati, potrdili katastrofalen značaj situacije na kraju samem in hkrati ugotovili, kako nemočni so politični organi, še zlasti na ravni Evropske unije, pri iskanju odgovorov na ta položaj in pri zaščiti oseb, ljudi oziroma civilizacije, ki šteje že izredno visoko število mrtvih in ki izginja pred našimi očmi. Seveda lahko govorimo o tem, da je Evropska unija eden prvih donatorjev uh, vemo, da je treba ukrepati hitro in učinkovito. Razumemo zaskrbljenost tistih, ki ponujajo eh, pomoč v obliki prehrane. Ampak ali je tu res prisotna nevarnost, da bi bila ta pomoč preusmerjena? in da ne bi prišla do tistih, ki jo pot, najbolj potrebujejo, temveč do pristašev režima eh, Bašarja Al-Asada. Upam, da mi boste na to odgovorili. Ravno tako je dramatičen položaj pri eh, dostavi zdravil bolnim in eh, kronično obolelim, ki so v tej situaciji puščeni popolnoma ob strani. Eh, Tako da učinki te pomoči so težko merljivi, kot razumemo. E, še nekaj naj povem. Pred nekaj dnevi sem se vrnila z Švedske, kjer je sirijska skupnost um, precej številna in na švedskem skrbi za zaščito e, sirskih beguncev. Zato um, mislim, da je res treba zagotoviti solidarnost uh, in to v okviru uh, pomoči ter pravice do azila, kjer bi morali zagotoviti nekoliko prožnejši postopek. Uh, pri vsem tem se ne želim dotikati političnih tem, uh, o katerih smo že razpravljali včeraj, zlasti glede kemičnega orožja in njegove morebitne uporabe, mislim, da se moramo predvsem vprašati o teh prebivalcih, o teh žrtvah, ehm, o katerih ne razmišljamo dovolj. Hvala. Hvala, gospa Grisbek. Hvala tudi za vse ostale prispevke. Ni videti, da bi še kdo želel besedo, tako da najlepša hvala vsem udeležencem v tej razpravi in pri predstavitvi poročila delegacije. Torej, vprašanje je, ali dejansko pomoč v prehrani, ki je namenjena prebivalcem Sirije, ne pride do svojega cilja, torej ne pride do prebivalcev, ki živijo v porušenih in bombardiranih mestih in uh, se preusmerja, ter jo dobijo v resnici pristaši Bašara Lasadovega režima. Ali je to res? To me zanima. HCR Dobro, hvala za konkretno vprašanje. Gospod Koštel, predstavnik UNHCR-ja, bi rad odgovoril, preden nadaljujemo z nadaljnimi točkami. Izvolite, prosim. Okay. Eh, Hvala, gospod predsednik. Odgovoril bom v svojem jeziku. UNHCR ni odgovoren za eh, razdelitev prehrane v Siriji. Sodelujemo pa s drugimi programi, vladnimi in nevladnimi, pri eh, nudenju pomoči tam, kjer je ta potrebna, zlasti na območjih, ki jih nadzira režim in tudi v drugih. Torej, vi pravite, da se pomoč, ki se pošilja v Sirijo, sistematično preusmerja. To ni res. Je pa res težko. Eh, zagotoviti, da pride do cilja in izvajati nadzor. Poglejte, od Damaska do mm, nekega drugega mesta je bilo vzpostavljenih 32 kontrolnih točk. In uh, na teh točkah je vsaj polovica um, odgovornih za prehod uh, bila iz drugih držav. To niso bili Sirici, ampak Čečeni in pripadniki drugih narodnosti. Tako da pri na vsakej kontrolni točki jih je bilo treba prepričevati, da so dopustili prehod naprej. Hočem reči, da je položaj na kraju samem eh, precej zapleten. Eh, In zato moramo biti previdni pri takih izjavah. Ne gre za neko masivno preusmirjanje pomoči, ki prihaja v to državo, ampak gre za dejansko težavo, da se pride do tistih, ki jim je ta pomoč namenjena. No, torej, eh, kar se tiče te delegacije v Jordaniji, smo sedaj zaključili, zdaj pa k naslednji točki. Nadaljujemo 17. točko. Gre za položaj temeljnih pravic, standardi in prakse na mačarskem. Gre predvsem za obravnavo četrtega ustavne spremembe. Gre za obravnavo osnutka priporočila, ki ga je pripravil kolega Roji Tavarež. Februarja, 12. februarja 2012 smo sprejeli resolucijo na podlagi političnih eh, razvojev na Mačarskem. To je sprejel Evropski parlament in s tem smo dobili tudi mandat glede spremljanja izvajanja priporočila. V našem poročilu tako predstavljamo rezultate. Gospod Tavareš je že oblikoval pet delovnih dokumentov in jih tudi predstavil, v katerih se je dotaknil različnih področji. Sedaj pa bo predstavil osnutek poročila. Gospod Tavareš, najprej je beseda vaša. Najlepša hvala, predsednik. Najlepša hvala kolegom. Kot veste, smo opravili že veliko dela, veliko pa nas ga še čaka. V preteklosti smo pripravili pet delovnih dokumentov, ki so jih so podpisale politične skupine. Te so se odločile tudi, da imenujemo um, poročevalce v senci. Prav tako smo šli v Budimpešto na misijo. Poleg tega smo bili v tesnih stikih z um, organi na Mačarskem in uh, smo se sestajali tudi z interesiranimi stranmi. Sedaj pa smo prišli do točke, na kateri že imamo empirično podlago. Gre za podlago, ki so podpale politične skupine in gre tudi za priporočila, ki naj bi jih upoštevala mađarska vlada. Uh, in vse te zahteve smo na to povzeli oziroma pregledali tudi v poročilu v skladu z transparentnostjo in z načelimi transparentnosti in sodelovanja, ki sem jih obrazložil že pri predstavitvi postopka. V skladu s tem smo torej oblikovali osnutek poročila. Naj začnem torej z uvodom, zdaj etapom samega poročila. Mislim, da je dokaj nenavadno. Gre za citat mađarskega pesnika, ki ga navajamo na začetku. Gre na za enega najpomembnejših avtorjev. Gre za predstavnika revolucije iz leta 1848 in ta vers pravi naslednje. In upam, da bom tu sledil. Uh, mačarski izgovorjavi pri citiranju. Kakorkoli že, pa ta citat pomeni, kjer ni pravic, ni domovine. Ta citat je naveden na tem mestu ne samo zaradi tega, ker s tem priznavamo to, kar Evropska unija dolguje zelo izredni mađarski tradiciji, zgodovini in dosežkom. Gre za pomemben način, na, načelo katerega koli političnega sistema. Če nimate domovine, če se nekje ne počutite doma, potem se ne počutite varne. To pomeni, da tam ne spoštujejo vaših pravic. In v skladu s tem lahko rečemo tudi, da tam, kjer spostavljamo pravice, kjer si prizadevamo doseči konkretne korake v smeri zagotavljanja pravic, govorimo, zgradimo hišo. In v tem kontekstu, več kot 150 let pozneje, Mislim, da s tem izražamo samo bistvo tega, kar želimo doseči v okviru Evropske unije, zgraditi hišo eh, demokratičnih načel in zagotoviti vladavino prava za vse evropske državljane v vseh državah članicah. Če si pogledamo pogodbi, že v drugem členu naletimo na zelo pomembne zadeve. Seveda, v prvem členu govorimo o tem, da države članice želijo oblikovati unijo, drugi člen pa govori o temeljih te unije gre za spoštovanje dostojnosti državljanov, za, gre za enakopravnost, spoštovanje človekovih pravic in prav tako spoštovanje pravic manjšin. To je zelo pomemben člen, kajti vnesen je bil pogodbe šele leta 2009. Glede na to, da člena predtem ni bilo, to pomeni zelo pomemben prehod za Evropsko unijo. Evropska unija torej prehaja iz območja večjih demokracij v unijo ene same demokracije. Torej, gre za unijo, ki spoštuje demokratična načela. In pri tem členu ne gre za birokratski izum strani Bruslja ali pa strokovnjakov držav članic. Ne, šlo je za kolektivno oblikovanje besedila strani vseh držav članic, v katero so bili udrželeni vsi. Tudi mađarski predstavniki so sodelovali proaktivno. Del drugega člen, člena je neposredno predlagala takratna vlada um, mađarske. Gre za tisti del, ki se nanaša na spoštovanje pravic manjšin. Na to Se je to preneslo tudi v nacionalne zakonodaje. Mačarska je bila ena izmed prvih držav članic, ki je ratificirala Lizbonsko pogodbo, kar pomeni tudi upoštevanje drugega člena. To pomeni tudi spoštovanje prvega dela drugega člena, ki sem ga prej parafraziral. Ampak tu se pojavljajo težave. Želimo torej spoštovati najviše najviše načela transparentnosti in demokracije. Gre za zagotavljanje enakosti med spoloma, spoštovanje človekovih pravic in tako dalje. To so tudi načela, ki se odražajo v, mm, v razkolih iz leta 98 in um, iz let 47. Gre za vprašanje, spoštovanje oziroma zagotovila, da se bodo spoštovala temeljna načela v okviru evropskih institucij in da če bo prišlo do zamajanja temeljev demokratičnih načel eni sami državi članici, bi morali imeti vzpostavljene mehanizme, da se na to opozori in to prepreči. In tu ima Mačarska številne primere, ki podpirajo situacijo iz leta 1956 pa tudi v letu 1995. Tako da zastavlja se vprašanje, kako resno najemljamo besede iz drugega člena. In mislim, da je v parlamentu jasno, da se zavzemamo za dobesedno spoštovanje teh pravic. To pomeni neposredno naučenje in pričakovanja za institucije Če si na to pogledamo tretji člen, je prvi cilj Evropske unije spodbujanje pravic v drugem členu, kar pomeni, da nimamo pasivne pravice tega izvajati, ampak imamo proaktivno dožnost, da se to spoštuje. Potem imamo tu še načelo lojalnega sodelovanja in katerikoli nasprotujoči ukrep bi morali preprečati. S tem bi drugače zamajali sam temelj Evropske unije. Ob upoštevanju pomembnosti teh pravic, to pomeni tudi spoštovanje dela, ki smo ga že opravili na tem področju, kar zahteva tudi resno metodologijo. Torej metodologijo, ki omogoča popravke, spremembe, izbrise in tako naprej. Vse skupaj upoštevajoč pluralnost mnen. Torej, poročilo je dokaj dolgo mislim, da so sestavni deli med seboj dokaj jasni. Rad bi vas um, pozval k temu, da če je le možno, preberete celoten dokument. Naj vam nasplošno na samo orišem sestavo dokumenta. Na prvih straneh najdemo interpretacijo temeljnih uh, vrednot Evropske unije. Gre za podobno interpretacijo, kakor sem jo pravkar um, nusno parafraziral. Torej, v tem delu najdete ozadje poročila. Upoštevane so tudi ustavne in zakonske spremembe, ki so bile uvedene na mačarskem v preteklih treh letih. Kot veste, je prišlo do številnih sprememb, prišlo je do ustavnih sprememb, do spremembe temeljnega zakona Novi temeljni zakon je bil sprejet in od tedaj sprej, spremenjen kar štirikrat. Zadnja, četrta ustavna sprememba je bila zelo obsežna. Potem ima tu še, imamo tu še temeljne zakone, ki se sprejemajo z dvotretinsko večino. V trenutnem eh, parlamentu je takih zakonov malo, ampak v prihodnosti se bo morda situacija še kako spremenila. Potem imamo tu še šest področji, na katerih lahko parlament sprejema določbe prek temeljnih zakonov. Približno 49 temeljnih zakonov je že bilo sprejetih. Poleg tega pa je tu še veliko drugih sprememb, približno 500 pravnih sprememb, ki so bile unesene v tem kratkem času. Šlo je tudi za upravne spremembe, za spremembe postopkov imenovanja in tako naprej. Na to sledi ocena vplivov na posamezne sektorje. Tako ustava kot temeljni zakoni spreminjamo pomembne okvire. Gre za tako imenovane temeljne kamne demokracije. Gre na primer za poseganje v pravosodni sistem in ustavno sodišče. To ima potem vpliv na načelo ločevanja pooblastil. Potem so tu še vprašanja pluralnosti medijev, gre za mm, nove upravne organe na področju z urejanja medijev. Predstavili smo se tudi s predstavniki tega organa in ugotovili, da ne gre za organ, ki bi spoštoval načelo pluralnosti. V svojem dveletnem mandatu je dal na voljo objektivne podatke glede vprašanj, ki so izrednega pomena za nas. Gre za ocenjanje, ali je novi zakon eh, pomenil umešavanje v delo novinarjev, ali je šlo za kršitev zagotavljanja svobode govora na strani novinarjev in tako naprej. Tako da na ta način smo lahko naročili izvedbo ocene in pripravo mnenja neodvisnim organom. Poleg tega upoštevamo tudi spremembe, ki jih je vlada uvedla v skladu s priporočili Beneške komisije in to pozdravljamo. Ampak nekatera izvajanja priporočil niso šla tako daleč, kakor je si je želela Beneška komisija. V nekaterih primerjih je prišlo celo do nazadovanja. Sploh, ko gre naprimer za nacionalni pravosodni urad spoz, sestali smo se z Budimpeško delegacijo in takrat ni bilo jasno, kako je z imenovanjem tega organa, ali to stori izvedbeni odbor ali gre tu za upravna pobrstila nacionalnega pravosodnega odbora. Torej, gre tudi za vprašanja pooblastil in možnosti posredovanja zadev strani tega organa. Šlo je za nepredvidljive rezultate, katerim smo bili pliča. Upali smo, da organ nima takšnega, po, nima takšnega pooblastila, ampak ugotovili smo, da je ravno tako. Torej, po tem uvodnem delu dokumenta, kjer eh, navajamo ozadje, navajamo nekatere spremembe. Predsednik, gospod Tavares, z vsem spoštovanjem, oprostite, predvidevamo tudi skupno sejo z odborom AFKO o 15 do 6 in vsi člani odbora AFKO naj bi prišli v to dvorano z namenom eh, oblikovanja skupne seje med odboroma in da bi lahko prišlo do podpisa Evropske konvencije o človekovih pravicah. Tako da predlagam, da nekoliko bolj povzamete svoje poročilo, tako da lahko začnemo razpravo. Tako, seveda pa vas opozarjam, da bo veljala časovna omejitev tudi za tiste člane odbora, ki bi se radi odzvali na vašo prezentacijo. 15 do 6 torej nadaljujemo. Se upravičujem, predsednik, ja, delo je bilo res obsežno, tako da vključevali smo veliko vidikov. Se bom potrudil biti krajši v nadaljevanju. Torej, vprašanje, ki sem ga na zadnje zastavil o boru Libe, ko smo razpravljali o delovnem dokumentu, se je nanašalo na dva vidika. Najprej, kako sistematsko, če, če sploh so bile izvajane te spremembe. In če je prišlo do sistemskih sprememb, ali so se te odmikole ali približevale vrednotam izraženim v drugem členu. Mnenje poročevalca v tem dokumentu je čisto jasno. Spremembe so bile sistemske in mislim, da to ni kontroverzna točka. Celo mađarska vlada se strinja, da je šlo za obsežno spremembo ustavnega in pravnega okvira na mačarskem. Kar se tiče drugega vidika vprašanja, pa menim, da obstaja splošen trend. Vlada je izbrala številne odločitve in seveda lahko o teh odločitvah, ki jih je mačarska vlada sprejela, govorimo o posamičnih primerjih, ampak opazen je skupen trend trend pa gre v to smer, da se od, bolj odmikamo, kot pa približujemo vrednotam izraženim v drugem členu. In to je že sam po sebi zelo tehten sklep in s tem smo se znašli pred uh, ločnico. Tako da, če smo resni glede pravic v drugem členu in če smo gotovili, da je prišlo do sistemskih sprememb, uh, in trenda, da se gibljemo stran od pravic drugega člena. In če gre za trend, ki bo, če ne bo spremenjen ali zajezen, privedel do resnih kršitev temeljnih pravic, potem mislim, da ne moremo kot običajno nadaljevati dela v kontekstu evropskih institucij v sodelovanju z omenjeno državo članico in na podlagi tega smo mađarske organe obvestili glede naših sklepov. Naj povem, da so naša priporočila splošne narave. Mislim, da si Evropski parlament ne želi, da bi točno po črki prišlo do izvedbe teh priporočil. Kar mislim, da je bolj pomembno za Evropski parlament, je, to, da vemo, da so spremembe, ki jih predlagamo, v skladu z listino o temeljnih pravicah in konvencijo o človekovih pravicah. V končni fazi bi lahko oblikovali tudi priporočila za Evropsko unijo samo. Naj navedem štiri izmed teh priporočil, ki so najpomembnejša. Prvo priporočilo je priporočilo Evropski komisiji. Mislim, da segmentirani pristop, ki smo ga ubirali do sedaj, ni najbolj primeren, glede na to, da govorimo o splošnem trendu, na katerega je od, treba odgovoriti na splošen način. Mislim tudi, da imamo težave z um, vrednotami iz drugega člena in to bi morala biti glavna težava, ki bi jo morale obravnavati evropske institucije in relevantne države članice. Tako da priporočam komisiji, naj predloži alarmni načrt glede drugega člena, torej s katerim bi razložila, kako bo ukrepala v primeru, da se ugotovijo težave v navezavi na člen 2. Potem drugo priporočilo. Mislim, da nima smisla, da evropske institucije zauzemajo segmentiran pristop do mađarske vlade. Mislim, da moramo stopiti skupaj in delovati usklajeno. Seveda pa bi komisija na vsakodnevni ravni sodelovala z Mačarsko, na to pa ima ta možnost še parlament in svet voditi bolj ali manj reden dialog s komisijo in mačarsko vlado. Tu bi šlo lahko za neke vrste trialog v okviru drugega načlena. To sta dve specifični priporočili v tem konkretnem primeru, ampak ker tu ne gre samo za Mačarsko, ampak gre za veliko več. Gre pravzaprav za zagotavljanje konsistentnosti s kopenhagenskimi pogoji glede pristopa k Evropski uniji. V tem kontekstu predlagamo, da vzpostavimo neke vrste neformalen kopenhagenski pri, postopek, torej, da bi omogočili delo visoke skupine na tem področju, ki bi imela prestižno vlogo. in bi predstavljala naprimer predstavnike, predstavnike ministrstva za pravosodje, predstavnike Evropskega sodišča in eh, revizijskega sodišča. Tako bi imeli možnost tudi, da se naprimer um, eh, pritoži mađarska stran in da zagotovimo spoštovanje standardov. Potem naslednje poročilo je priporočilo parlamentu, da bi vzpostavili nacionalni forum, na katerem bi se sestali nacionalni odgovorni organi, zainteresirane strani in, mi, in da bi govorili o vprašanjih, ki se nanašajo na drugi člen in o izvajanju teh poročil eh, priporočil v interesu državljanov. Predsednik, govorite že pol ure in eh, več kot 12 članov odbora želi besedo. Upam, da nam boste lahko pomagali, da bomo pravočasno zaključili. Z vsem spoštovanjem mislim, da vam lahko uspe zaključiti. Da še zaključim zelo na hitro kaj lahko storimo naprej? Pri demokraciji seveda moramo ukrepati proti tistim, ki se motijo. Problem pa je, če nekateri menijo, da se sploh ne morejo zmotiti. To poročilo ta poročevalec je takšen, da lahko zagreši napake. Prav zato želim, da se to poročilo spremeni da tudi mađarska vlada lahko komentira to. Bomo seveda to tudi omogočili, te pripombe, kajti pri demokraciji gre za to, da se zagotovi, da bodo postopki omogočili korektivne ukrepe. To je pomembno tudi v tem primeru, zaradi te vsebine in pa zaradi samega poročila. Zato se veselim eh, komentarjev kolegov. Hvala lepa in se prečujem, ker sem govoril tako dolgo. Ja, hvala lepa. Sedaj, gledajte, seznam se je kar daljšal in daljšal. 13 vas je, pol ure, pol ure imamo, torej res prosim, če ste čim krajši, 3 minute imate na voljo vsak. Prosim, če ste čim bolj kratki in jedrnati, najprej pročevalci v senci, tudi sam sem eden izmed teh. Torej, imajte pred seboj ciljno črto in bodite čim bolj kratki. Najprej gospod Engel, prvi poročevalec v senci. Uh, Hvala lepa. No, zadnji sem se prijavil, pa v bistvu sem prvi na vrsti. Ja. No, te tri minute bi rad začel s tem, da se zahvalim kolegu Tevarešu za to poročilo to odraža to, kar smo počeli pri delovnih dokumentih, pa tudi tisto, kar je nek splošni občutek, kar veliko članov tega odbora. No, gotovo bomo ponovno še večkrat lahko govorili o tem v prihodnosti. Bi pa rad že sedaj podaril nekaj stvari. Že večkrat sem izpostavil v preteklosti, da to, kar se trenutno dogaja na mačarskem z vidika eh, pravnih in pa ustavnih vidikov, um, se lahko tolmači na različne načine. Mi, na primer, smo kritični, po drugi strani pa imamo ustavne pravnike, ki pravijo, da to, kar se dogaja na mačarskem, sploh ni sporno. In kot sem že večkrat povedal, Pri pravnih stvarih se marsikaj lahko tolmači na različne načine. Prav zato sploh imamo zadeve pred primerom, um, zadeve pred sodiščem in zato nekdo izgubi, nekdo zmaga. Pa še nekaj bi rad izpostavil, potem lahko drugi kolegi iz drugih skupin izpostavijo bolj pozitivne vidike, gotovo bodo to storili, ampak naj pa sam ustrajam na naslednjem, pri čemer sem precej skeptičen. Naprimer, skeptičen sem glede priporočila mačarskim organom. Uh, ki bi šla v smer, ko bi v bistvu primorali Mačarsko, da ustanemo sodišču, dodeli ustrezen status in pristojnosti. To se pri drugih državah ni dogajalo v preteklosti. Zato res ne bi bilo dobro, da Evropski parlament neki drugi državi pove, gledajte, vaše ustavno sodišče mora delovati na takšen način. Ko pa vemo, da na 20 drugih mestih ustavna sodišča sploh ne delujejo na ustrezen način. Sedaj pa želimo izpostaviti samo eno državo, da mora to storiti. To je samo eden izmed odklonov in to se mi ne bi zdelo primerno, če bi to dejansko storili v praksi. Potem enako velja tudi za te večne zgodbe glede priznavanja sodnikov. 300 priznanih sodnikov je izgubilo svoj status. Glejte, 300 sodnikov. Ne vem, sploh ne vem, kje bi jih lahko našli. Morda imamo 300 skupin, ki se tako imenujejo, ampak eh, mislim, da te skupine nikoli ne bodo izgubile svojih pravic na mačarskem. Ne vem, kje so našli te sodnike na mačarskem. Bom kmalo zaključil. Glejte, nekateri elementi tukaj niso v redu, kajti sedaj v bistvu gremo v smer, ko bomo usilevali nekaj, kar je morda sicer pravilno, ampak če bomo to sedaj usilevali za Mačarsko, potem moramo to storiti še kje druge. In potem se lahko vprašam, kaj je racionalno, smiselno v tem poročilu in kaj ne. Kot rečeno, mislim, da bomo o tem lahko še govorili v prihodnosti in seveda se tudi že veselim postopka glede amadmajev. Hvala. Hvala lepa, predsednik. Kot prvo gospodu Tavarišu bi se rada lepo zahvalila za to delo. Ta dokument je bil pripravljen v sodelovanju z vsemi političnimi skupinami. Se strinjam s pročevalcem, ko ta pravi takole. Ali gre tukaj za sistemski pristop pri spremembah na mačarskem? ali je ta pristop v nasprotju z vrednotami iz druga člena pogodbe. Seveda, ja. Pripravo tega poročila smo predstavili. Šele zdaj razpravljamo o tem. Zato smo v mestu tudi videli, kakšne so te dejanske spremembe v praksi. ta razupita sprememba je bila sprejeta pred komeda par meseci, ampak tukaj govorimo o spremembi na devetih stranih različnih dopolnil Madmajo. Glejte, mislim, da gre za sistemski pristop. To je v nasprotju z drugim členom naše pogodbe. In potem se lahko vprašamo, ali bomo še vedno delovali tako, kot ponavadi ali pa bomo ubrali drugačen pristop v tem primeru. Gospod Engels je dejal, da specifična priporočila vladi iz parlamenta niso dobra metoda. No, kaj pa predlagate? Naj prosimo vlado, da nekaj stori, ko pa vendarle vidimo, da so naša temeljna načela, vrednote nespoštovana. V redu, tukaj je priporočilo, ampak ali potem potrebujemo kaj strožega, kaj bolj ostrega? Tukaj namigujem na postopek na podlagi sedmega člena. Ali kaj podobnega, ne vem, o tem se moramo še pogovoriti. Mislim, da ne moremo reči, da se vsi motijo, ko pa vendarle vidimo, da svet Evrope, potem Bineška komisija, vlade, vsi so zelo kritični in če so vsi tako zelo kritični, potem očitno nekaj je res narobe in to je treba rešiti. Ja, tudi sama se veselim tega roka za vložite predlogo sprememb in bomo potem videli, kako naprej. Gospod Verža. Merci, monsieur le président. Hvala, gospod predsednik. Sama se želim pridružiti zahvalam, ki so jih izrekli govorniki pred menoj poročevalcu, glede na delo, ki ga je opravil na tem eh, zapletenem področju. In mislim, da je dejansko poskušal pripraviti dokument, Eh, s katerim se lahko poročevalci v senci vsi strinjajo. Zame tukaj ne gre za stigmatizacijo mačarske, ampak gre za to, da moramo pri tem primeru ugotoviti, koliko se Evropska unija drži člena 2. Mačarska je simptomatični primer iz tega, kako se Evropska unija umika od upoštevanja drugega člena. Zakaj tako pravim? Pri vsaki temi, ki se je dotaknemo, imamo takoj na voljo primer Evropske države, torej države Evropske unije, ki tega, ki določene teme ne spoštuje na takšen način, kot smo si Eh, zamislili z drugim členom. Evropska unija um, se zauzema za to, da deluje v skladu z drugim členom in sama sanjam o tem, da se vrednote iz drugega člena, vrednote povezane s človekovimi pravicami obravnavajo tako dobro in sankcionirajo na isti ravni, kot se sankcionirajo um, napake na področju gospodarstva annál is inkább, mert egy kicsit... Hvala lepa. Um, želela bi se oglasiti v zvezi s tem, kar se tu govori. Se, ali se vam ž, ne zdi, da bi se nekdaj že zgodilo nekaj enakega? Uh, ali se spomnite Takoj po spremembi režima je naše ustavno sodišče naredilo isto stvar. Torej, tukaj gre za podobno stvar. Popolnoma abstraktna načela uh, se uporabi za to, da se vzpostavi nek režim. In na mačarskem se je takrat govorilo, da na podlagi takšnega ali drugačnega koncepta ne moreš kaznovati tega ali onega, ne moreš vrniti zaplenjenega premoženja lastnikom, ne moreš um, kaznovati določenega kaznivega dejanja in tako naprej. In zato moram povedati, da je to poročilo arbitrarno. Zakaj? Zato, ker na podlagi teh tako imenovanih skupnih evropskih vrednot, zakaj se potem izbirajo samo določene izmed njih? Medtem, ko imamo tudi druge vrednote, kot je izkoreninjanje revščine, naprimer, premoščanje razlik med različnimi državami, razlik v gospodarstvu, vprašanje pravic delavcev in tako naprej. Tudi številna druga vprašanja so lahko na tapeti, da se govori o tem, kaj se dogaja na mačarskem in izbira teh točk tukaj je povsem arbitrarna. V prvem odstavku točke D piše, da da je treba izvajati redne preglede v tej državi, zato da se ugotovi, ali se tu spoštujejo skupne vrednote po širitvi Evropske unije. In zanima me, gospod Tavareš, kje e, torej obstajajo podobni dokumenti in podobne ocene in poročila o drugih državah članicah. Poleg tega se vse čas sklicujete na drugi člen. Ampak, če gremo sedaj k četrtemu členu, pa ta pravi, da Evropska unija spoštuje enakost med državami članicami pri izvajanju pogodb. To pomeni, da je treba spoštovati tudi nacionalno suverenost, ki je neločljivo povezana od ravnanja posameznih uprav na različnih ravneh. Zato bi želela, da se tukaj upoštevajo tudi drugi členi te pogodbe in da se tega ne obravnava tako zelo arbitrarno. Saj večji del mađarskega prebivalstva tega več ne more prenašati in nikar nam ne grozite s sedmim členom, s katerim eh, omenjate tudi možnost, da mi ne bi več imeli eh, možnosti do glasovanja. Eh, torej bi tukaj šlo za pravo kolonizacijo, s čimer se ne moremo strinjati. Predsednik, govoril bom po špansko. In sicer se najprej želim zahvaliti poročevalcu Tavaresu za opravljeno delo in za pripravo tako obširnega, ampak dobro uravnoteženega dokumenta. Seveda se tukaj poudarja pomen pravil, vladavine prava in temeljnih pravic, ki imajo visoke, visoko mesto v ustavni ureditvi Evropske unije, ki jo predstavljajo naše pogodbe. Torej govorimo o skupnih ustavnih načeljih. In zato se strinjam s mnenjem, da Evropska unija ni zgolj unija demokratičnih držav, ampak je to unija, ki mora tudi ščititi demokratične vrednote. Te demokratične vrednote ne pomenijo samo skupka različnih oblik in postopkov. Gre za bistvene vrednote, med katerimi so tudi uh, manjšine in udeležba manjšin pri različnih postopkih. Uh, eh, uloga opozicije pri večinskih vladah. Demokracija namreč ne pomeni, da je to vlada večine. V nobeni državi članici situacija ni takšna. Demokracija seveda zahteva večinsko vlado, vendar je pri tem treba spoštovati tudi pravice manjšin, temeljne pravice in tudi pravice posameznikov. In to pomeni, da uh, tudi ta kopenhagenska dilema, ki je omenjena v dokumentu, odseva to zahtevo po preverjanju demokratičnih meril v državah kandidatkah za vstop v Evropsko unijo. To preverjanje spoštovanja demokratičnih meril zadeva vse države članice in vsakršni dvomi in pomisletki glede morebitne diskriminacije uh, v zvezi s tem uh, niso utemeljeni, ker ni res v primeru Mačarske, da je Mačarska tukaj samo grešni kozel in da je izbrana kot edina, proti kateri se Evropska unija obrača. Mačarska je prehodila dolgo pot, da se je lahko vključila v Evropsko unijo in po tej poti mora hoditi še naprej kot država članica to delo, ki je bilo upravljeno, gotovo ni nepotrebno in nekoristno, ampak je pripeljalo tudi do določenih rezultatov. Tudi v Budimpešti smo imeli številne pogovore v zvezi s tem. Je pa tukaj kar nekaj vprašanj, ki so bistvena in sicer pravosodje, torej neodvisnost sodstva, kjer se pojavljalo določeni dvomi in še zlasti dvomi glede pravice do pravičnega sojenja, s čimer je povezana tudi zahteva po antisemitizmu v določenih političnih sektorjih na Mačarskem, kjer se ta ponovno pojavlja in zaradi česar se zbuja zaskrbljenost glede tega sobivanja v, znotraj Evropske unije. Potem je tukaj vprašanje volilne zakonodaje. Volilna zakonodaja, ki lahko vpliva na pravilno izvajanje in potek demokratičnih volitev, je tudi nekaj, um, kar je potrebno osvetliti. Kakorkoli imamo tukaj še zelo veliko dela in veliko tem je tukaj pomembnih. Zdaj pa naslednji, gospod Kirkov. Govorim v imenu McIntyra pri tem poročilu. Ne bi šel v podrobnosti tega, kajti bomo imeli še priložnost, da o tem še govorimo po tem poročilu. Ampak gledajte, predsednik, rad bi vam nekaj povedal, vam in povsem drugim v odboru, ki ima morda politična stališča glede mačarske. Ta odbor mora biti zelo previden. Že prej so nas opozorili, ko smo govorili o Bolgariji, gospa Mače nas je opozorila, kot tudi drugi, da ne smemo dovoliti, da bi postali preiskovalni odbor. Nekdo, ki bi preiskoval, kaj se dogaja v državah članicah. Prav tako ne smemo postati neko odlagališče političnih argumentov o neki konkretni državi. To ni naša funkcija. Če so nekateri standardi v državah morda polemični in gotovo nekatere stvari so zaskrbljujoče na mačarskem, morda bi moral kaj podobnega povedati še v kakšni drugi državi in njihovih standardih. Če je to tako, potem mi seveda moramo posredovati sporočilo komisiji. Komisija je varuhinja pogodb. Komisija mora opraviti končno oceno. Takšne ocene ne moramo pripraviti tukaj v tem političnem okolju. Sklic na ustavo ni zadosti dober. Sam sem pravzaprav iz države, ki sploh nima pisne ustave. Razvoj dogodkov v zadnjih 20-30 letih v Evropi je takšen, da je bil to za nas velik navdih. Odpravili smo avtokracije v številnih državah, še posebej v srednji Evropi. Zato seveda je jasno, da v določeni meri je bil dosežen napredek v teh državah. Prej so imeli despote, sedaj pa prehajajo v demokracije. Oziroma so že v demokraciji. To moramo vedeti in upoštevati. Potem seveda marsikdo bo imel politična stališča s tem v zvezi, ampak gledajte, sam ne povem z mojega zornega kota in tudi gospa McIntyre je bila tam in je zelo pozitivno prispevala k pročilo. Naj povem, da bomo zelo skrbno pročili to pročilo. Pozdravljam ta način predložitve. Ampak kot rečeno, ta odbor ne sme biti preiskovalni odbor, ki bi analiziral to situacijo, ker ti gledajte, kot rečeno, mi tukaj plačujemo komisijo in oni morajo to početi. To je moje stališče in upam, da boste to zabeležili. Hvala lepa, gospod Bauer. Hvala lepa. Zelo kratka bom in bom rajši predala preostali čas, ki ga imam na voljo gospe Kingi Gal. Najlepša hvala za to poročilo. Kar smo slišali pomeni, da se kopenhagenskih kriterijev torej naj ne bi več upoštevalo. In zato vas sprašujem, gospod predsednik, ali uh, imamo tukaj na dnevnem redu tudi pravno, pravni položaj uh, narodnih manjšin, ker gre tudi tukaj za številna pravna vprašanja, ki bi jih kazalo osvetliti. Kar zadeva 61. člen, pa me zanima, ali Beneška komisija kot posvetovalni organ res lahko, se res lahko postavi više kot neka nacionalna ustava ali gre res za to? Torej, ko poročevalec govori o tem, da je treba ponovno vzpostaviti državo vladavine prava, ali poročevalec meni, da Mačarska res ni pravna država, res mi je žal, tudi ko sem slišala kolego Kirkhopfa, da se tukaj pogovarjamo tako, kot da bi bili sami sodišče, pri tem pa ne prisluhnemo nasprotni strani. Uh. Gospod Dan, hvala. Predsednik. No, po zelo nenavadnem postopku v tem odboru smo začeli pročevati to situacijo v Mačarskem. V zadnjem letu smo bili priča številnim nenavadnim rešitvam. Pet delovnih dokumentov, potem razprave, neskončne razprave o mačarski, vedno znova in znova. No, in potem smo sedaj dobili zelo nenavadno poročilo na lastno pobudo. 31 strani je dolgo to poročilo. Glejte, sama nikoli nisem mogla pripraviti poročila na lastno pobudo, ki je bilo daljše od treh strani. Zato je to res zelo čudna praksa. Kot rečeno, To je zelo nenavadno. Naj povem, da se mi zdi nespremljivo to, da sedaj pročujemo razmere na mačarskem in njihove določbe v ustavi, te rešitve s tem v zvezi. In potem mi te določbe kritiziramo, pravimo, da so problematične, ampak gledajte, podobne, enake določbe obstajajo tudi v drugih državah članicah, pa jih nikoli nihče ni spodbijal, nihče kritiziral. Torej, dokler se to ne zgodi v drugih državah, v vseh državah, posod imajo že enake rešitve, dokler ne bomo kritizirali tudi drugih, moram reči, da je to čisto jasno primer dvojnih standardov. Pa še nekaj se mi zdi problematično. V to poročilo ste vključili tudi kritiko nekaterih rešitev, ki na mačarskem obstajajo že od 90-ih let dalje. Nikoli jih nihče ni izpodbijal ali pa kritiziral. In sedaj kar naenkrat pravite, da je to nespremljivo. Pravite, da to škodi vladavini prava. Tukaj gre za zakone z dvotretinsko večino. Glede, nišče tega prej ni kritiziral, dokler so to izvali socialisti oziroma demokrati, sedaj kar naenkrat je pa to neka huda grožna vladavini prava. Pa še nekaj. Ta dokument, kot rečeno, je dolg 31 strani. Večina teh stvari je polna nekih domnev, napačnih razlag, celo zavajočih argumentov. Naj povem zakaj. Če bi resno vzeli vladne odgovore na različne delove dokumente, potem je čisto jasno, da ne bi še enkrat vključevali teh polemičnih točk, kajti nekatere stvari tukaj so napačne. Potem naprej prevzeli ste veliko citatov iz sodnih odločb, ampak ti citati so samo del nekaterih sodb, ki kažejo, da obstaja problem. Potem pa je tukaj še druga plat, tam bi pa lahko pokazali, zakaj naprimer, je bilo nujno naprimer, sprejeti ta četrti medma v zakonodajo. Tam pa ni ničesar o tem. Zato je res čudno, kako ste prefiltrirali samo en del, izpustili pa drugega. Meni se zdi, da tukaj nameni niso bili ravno dobri. Glejte. Mislim, da tukaj ne, nihče ne more igrati vloge sodnika. In ta osnutek poročila bo očitno neka obtožba kot neka obtožba v sodnem postopku in to je tukaj čisto neprimerno, kaj ti druga stran tukaj ne more izraziti svojega stališča. Tukaj letijo neke obtožbe, nihče pa se ne more na to odzvati, zato seveda lahko vsak reče karkoli že želi. Prav tako je tukaj kot rečeno veliko čisto neargumentiranih obtožb. Glede, sedaj, če bi imeli zadosti časa, bi lahko prišli vse te člene na teh entristih straneh, lahko bi povedali, kateri člen je napačen, kaj je samo neka domneva in to bi bilo potem pošteno za naš odbor. Sicer pa ne vem, kaj lahko sploh povemo o neki poštenosti te razprave oziroma celotni resoluciji. Pa še nekaj. Ne, ne, sedaj bi pa jaz nekaj rada podarila. Jaz se vem, da moram pohititi, ampak gledajte, poglejmo si priporočila. Ta priporočila in pa ton teh. Poglejte, to v bistvu pomeni, da ste pomešali med vlogami. Tu imamo pristojnosti svobodno izvoljenega nacionalnega parlamenta in pa vlade imajo legitimnost, lahko spremajo zakone in pač pripravljajo sistem, kot se to počne. Tukaj se vloge mešajo in to je čisto nespremljivo. Vsi, ne samo, ne samo jaz, ampak tudi še marsikdo, ki bo prebral ta priporočila, meni, da je to kot nekakšen ultimat mačarski. To pomeni usilevanje nekih ukrepov če bi to naredili s kakšno drugo državo članico v EU, potem bi EU razpadla čez noč. Zato, gledajte, ta metoda, ta priporočila, ne vem, gledajte, to bi morali storiti tudi pri drugih državah. Tudi druge imajo podobne metode. Če boste to počeli samo v tem primeru, je to nespremljivo gospod Vado Hoze. Najlepša hvala, predsednik. Prihajam iz um, države, ki je sosednja Mačarski iz Avstrije, torej in Mačarska je pogosto um, um, država, v kateri smo v stikih iz. Tu je številno skupnih dogodkov, naprimer padec železne zavese. Uh, in številni drugi dogodki, v katerih smo skupaj se zoprostavljali zahtevam zgodovine. In tudi sam sem zaskrbljen nad razvojem zadev na Mačarska. Mislim pa, da ni enostavne rešitve, ki bi se izkazala iz te razprave. Avstrija je tudi od leta 2000 uvedla sankcije, ki so bile nespremljive in nesorazmerne in ki so starile notranje politično situacijo, zaradi kateri nismo mogli prebiti lastnih ovir. Tako da z psihološkega stališča čisto lahko razumem, zakaj lahko pride do takšnih. Situaciji. Ampak trenutno ni primerno, da bi razlagal lasna politična stališča, ki morda v številnih točkah odstopajo od tega, kar se trenutno dogaja na Mačarskem. Menim, da je poročilo kolega Tavareša pomembno med drugim tudi zaradi tega, ker daje možnost eh, sprejemanju predlogov sprememb in ker se pozitivistično loteva vprašanja tega, kako lahko ocenjujemo faktografska dejstva. Mislim, da je to dober način reševanja te dileme. To je za vse nas zelo pomembno vedno je to pomembno, ko prihaja do sprememb, ki jih zahteva nekdo tretji izven našega nacionalnega okvira. Tako da mislim, da je zelo dobro, da imamo priložnost, da spregovorimo o možnosti nasprotovanja nedemokratičnim spremembam in ukrep, ki ste ga predlagali, bi morda bil zelo dober in bi bilo dobro, če se o tem razpravlja tudi v primeru drugih držav članic, v katerih prihaja do določenih zaskrbljujočih razvojev. Mislim, da je zelo dobro, da o tem razpravljamo in primerno bi bilo, če bi se tudi svet izjasnil glede svojega stališča. Mene zelo skrbi, da naprimer svet ni podal jasnega stališča. Hvala. Köszönöm azt. Takis. Ja, kedves kollégák, a legszomorúbb ebben az egész helyzetben az, hogy a... Hvala za besedo. Kaj je najbolj žalostno v tej situaciji? To, da večina Mačarov dejansko meni, da je ta protimačarska kampanja nepravična da gre tukaj za sramotilno kampanjo in začenjajo zaradi tega dvomiti prav o teh evropskih vrednotah, o katerih govori poročevalec in o katerih govorite številni drugi tu prisotni. Nekateri elementi so tu prisotni, ki gredo mačarom, da je res v nos. In sicer, Nihče ne verjame, da med državami članicami Evropske unije ni druge države poleg Mačarske, ki bi lahko bila podvržena takšnemu preverjanju. In menimo, da če obstajajo skupna pravila, potem morajo ta skupna pravila veljati za vse države članice in šele potem bomo lahko po, po, povzeli sklepe o eni sami državi članici. Številni me v moji državi sprašujejo, kako je možno, da v času socialistične vlade smo bili priča marsičemu, kar je bilo zelo proti vsem evropskim predpisom in skupnim vrednotam. Govorili smo že o brutalnih postopkih v letu 2007, ko je policija pretepala vse povprek od otrok do žensk in drugih in o tem ni bilo rečeno nič. Drugi me sprašujejo <laughs> tudi, zakaj se parlament ne zgraža nad dejstvom, da uh, imajo socialisti svojo tajno službo, v zvezi s katero potekajo tudi sodni postopki, torej ne gre zgolj za zgodbice. Uh, tajne službe so dejansko v državo pripeljale ruske funkcionarje, da bi ti nadzirali mađarsko tajno službo in ugotavljali, če je njeno delovanje res zanesljivo. In kot pravim, v zvezi s tem poteka sodni postopek, tako da ne govorim pravljic. In poleg tega smo vsi člani NATO. In ko me mačari sprašujejo, zakaj se vse to dogaja, zakaj vse te stvari, ki se tudi dogajajo na mačarskem, ne, zas, ne sprožajo zaskrbljenosti v Evropskem parlamentu. Zakaj vse to, kar se je dogajalo v štirih letih socialistične vlade, ko je prihajalo do hudih kršitev evropskih vrednot, ni nihče rekel nič. Tukaj gre za uh, hud razkol med enim ravnanjem in drugim. In zato se zdi, da gre tukaj za pravo sramatilno kampanjo, kampanjo levice, ki ne temelji na pravih dejstvih. Ja, če dovolite, bi govoril mačarsko, kaj ti tudi kolega Tavares govori mačarsko. Šenki ne merti, od mi trtenik Magyarországon száz éve. Ja, domovina je tam, kjer obstaja pravna država. Sam nisem državljan Mačarske in domovine ni zato, ker je bila tukaj razdrobljena. Na tak način sem želel eh, uvesti svoj prispevek. Kar pa zadeva kopenhagenške kriterije in Beneško komisijo, bi želel povedati naslednje. Če bi se upoštevali res kopenhaški kriteriji in kriteriji, ki jih spoštuje Beneška komisija, tako kot se je to zgodilo v primeru Slovaške in njenih jezikovnih zakonov in tako naprej, namreč tudi sam kot slovaški uh, državljan sem bil član komisije. Um, v zvezi z Mačarsko. Vsi govorijo o manjšinah, o verskih skupnostih in še o drugih možnostih. In zato naj vam povem, da nismo našli niti ene same manjšine, niti ene same crkve in nobenega člana židovske ali romske organizacije. Uh, ko smo bili tam in Tukaj se govori pa o 300 crkvah in kje so te crkve? No, in na zadnje. Z nacionalnim sodnim svetom in še enim mačarskim organom, smo imeli na voljo le pol ure za pogovor med našo misijo. In kolega Tavares je povedal resnico v zvezi s tem. Je pa res, da tudi sam eh, ni nezmotljiv in eh, da bo treba marsikaj popraviti. Gospa Jaroka, glede pred parmi leti smo odšli v Italijo in ugotovili smo, kako so tam Romom jemali prsne otise v času Berlusconijeve vlade. No, bili smo razočarani, ko smo ugotovili, kaj se tam dogaja. Romi smo menili, da dve stranki, pravzaprav Rome, izkoriščata v svoje politične namene. Sedaj tukaj v dveh odstavkih je govora o protiromskem in protisemitskem vzdušju retoriki na mačarskem. Glejte, takrat v Italiji potem nismo gotovili ni česar, sedaj na mačarskem. Antisemitski občutek in pa antiromski je sedaj veliko manj otipljiv kot pa pred leti, ko so v bistvu ljudi obijali zato, ker so bili Romi. Sedaj sodišča še vedno to proučujo kajti niso čisto pripričani, ali je delovala tudi tajna policija, tudi ponarejali oziroma izgubljali so se potem dokumenti po teh pobojih. No, sedaj, če pravite, da se to protisemitsko vzdušje in protiromsko vzdušje na mačarskem krepi, ne vem, gledajte, v zadnjih parih letih je v svetu Mačarska veliko storila v smeri izboljšanja sama sedaj, ko sem v Evropskem parlamentu, sem tudi vedno zelo spodbujala čim boljši pristop do Romov. Vse skozi se zelo trudimo za to, da bi dokazali Evropi, da se moramo sveda boriti proti tem vzdušjem na Mačarskem. Mačarska vlada je leta 2009 to dala na dnevni red v svetu. Če se to ne bi zgodilo, sploh ne bi imelo nobenih mehanizmov, da bi se borili proti protiromskemu in protisemitskemu vzdušju. Glede, mačarska vlada, mm, to lahko povem ne toliko kot mačar, mačarska državljanka, ampak um, kot pročevalka za ocenovanje nacionalnih akcijskih načrtov. To in pa tudi glede na to, kar se dogaja v odboru FEM, da se lahko reče, da je mačarski primer zelo dober pri integraciji. Švedska in pa Finska sta tudi dobra primera. Tam imajo samo par tisoč Romov, ampak na mačarskem pa je na sto tisoče ljudi, ki čakajo, da jih nekdo reši iz te situacije. Treba je tudi poskrbeti za to, da bodo mediji prispevali prave informacije. Uh, informacije, s katerimi se bomo borili proti, um, proti semitskemu vzdušju in pa proti romskemu vzdušju. Zato mislim, da bi moralo biti vaše poročilo zelo pomembno, tudi to mora biti pomemben cilj. Gledajte, tukaj citirate različne stvari, lepo, da ste vključili tudi to, da ima mađarski parlament tudi ustrezno um, zakonodajo pripravi v boju proti govoru iz sovraštva. Niste zapisali Zakaj je Orban to storil? Glede, pred Orbanom so skupine na mađarskih ulicah dejale, gledajte, cigani, vi boste umrli, tako so dejali. To je pač nemogoče. Orban je ravno v kongresu v Budimpešti povedal, kaj je razlog za protisemitsko in protivronsko vzdušje v Evropi. Gledajte, povedal je, da je problem predvsem gospodarska zaskrbljujoča situacija, da to potem pomeni tudi naperenost proti Romom. To je razložil, ampak nečesa pa ni povedal. Ja, bom eh, končala. Nečesa pa ni povedal. Namreč. Poročanje, ki ni neutralno, zelo škodi Romo in drugim skupnostim. In to je največji problem. Hvala lepa. Hvala, predsednik. Mislim, da se ta razprava vedno znova ponavlja in s tem se ne morem strinjati. In strinjam se tako z levico kot desnico v tem odboru. Naš odbor ne sme biti sodišče, te zadeve morajo obravnavati pristojni organi in zaradi tega res predlagam, da začnemo postopek v skladu s prvim odstavkom 7. člena. In res zamerimo obtožbe, predvsem strani mađarskih kolegov in tudi nekaterih drugih kolegov, češ, da gre za politično motivirane postopanje, da gre za zaroto, da imamo skrite namene. Tega imam dovolj. Čeprav smo poslali pismo mađarski vladi, lahko obtožite nas številnih zadev, ne pa tega, da smo politično motivirani pri kritiziranju Mačarske in da ne kritiziramo drugih držav članic glede drugih političnih področji. Tako da ne morete okriviti in Evropske komisije, Beneške komisije, niti OECD-a, da bi imeli politične namene. To res zamerim in mislim, da bi morali nehati govoriti o zarotah in pogledati samo težavo. So vsa dejstva v poročilu pravilna? Morda da, morda ne. Sama ne vem, ampak imate priložnost, tako kot vsi ostali poslanci, da uložite predloge sprememb. Tako da nehajte se vesti kot žrtve, tega imam res dovolj. Tako da sama res, da ne moram natančno preveriti in oceniti, ali je vsak detalj v poročilu korekten. Mislim, da tvega tudi sami danes v odkviru odbora ne moremo storiti. Tudi sama si želim, da bi nekatera poruči, priporočila šla nekoliko dlje, da bi uvedli postopek v skladu s sednim členom, da bi omaknili odbor in da bi končno začeli s postopkom. In še zadnja pripomba. Torej, ta razprava o dvojnih standardih. O tem sem že večkrat spregovorila v odboru. Da, na nek način res spoštujemo dvojne standarde, glede na to, da do sedaj še nismo sprožili tega postopka. Ampak to ne pomeni, da bi morali ponavljati napake pre preteklosti. Evropska unija se razvija. Če se pogledamo evropsko, naprimer, evroobmočje, vidimo, da sedaj ugotavljamo pomankljivosti in zahtevamo spremembe. In to velja tudi za ugotavljanje napak ali pomankljivosti pri zagotavljanju te spoštovanja temeljnih pravic EU. Če torej ugotovimo, da prihaja do resnega tveganja, da bo prišlo do kršitve temeljnih pravic in demokratičnih načel, potem moramo ukrepati. Če nismo pripravljeni ukrepati in nismo dovolj pogumni, da bi to storili, potem moramo nehati govoriti o pravicah in načelih gre za zmožnost Evropske unije, da zagovarja pomembnost latih pravic. In predsednik, še ena beseda. Vesela bi bila, če bi Evropska unija preučila, pregledala mojo državo in posegla v njeno delovanje, če bi prišla Evropska unija do sklepa, da moja država črti, krši temeljne pravice. Tako da Evropska komisija, le pridite na nizozemsko vabim vas, da preverite, kakšno je naše stanje glede kršitve človekovih pravic. Še na kratko, kolegica Gönc, prosim, da ste kratki, na voljo nimamo veliko časa. Dobro, hvala. Ne gre samo za poročilo za Mačarsko, gre za priporočila, ki bodo morda prevedla do nekaterih rešitev glede kopenhagenske dileme. Gre za vprašanje, o katerih smo že večkrat razpravljali. Rada pa bi podala še nekaj faktografskih podatkov, ki se mi zdijo pomembni. Ne bom se spuščala podrobniti. Tu imamo zakon o crkvah. Težava ni v teh 300 tih crkvah. Mislim, da so jih skoraj 300 prepovedali ali zaprli. To je dokaj sprejemljivo, ampak težava je v samem odločanju o tem, ali crkva, crkvena skupnost lahko deluje ali ne. To temelji sedaj na politični odločitvi, na odločitvi parlamenta. Trenutno ni zakonodajnega postopka za to. Če bi parlament vzpostavil minimalne zahteve, na podlagi katerih se lahko zavrni delovanje crkva, potem bi to lahko bilo sprejemljivo. Ne gre torej samo za številko o crkvenih skupnostih. Potem nastrojenost proti Romom. Ta je prisotna v številnih državah. Težava pa je, da se mađarska vlada izogiba z ekstremno desničarskim osebam, ki spodbujajo proti romsko delovanje. In težava je ravno vloga vlade, drža, ki jo je vlada vzela v tem kontekstu. pravno gledano gre za to, da se še vedno omogoča javne proteste desničarjev. Torej, celotna slika je dokaj nevarna in tudi tu ne drži komentar, da ne obstaja ena sama težava, ampak da gre za mm, kontekst, da gre za obravnavanje različnih težav skupaj. Hvala, sedaj pa gospod Tavareš, prosim, da ključite. Spoštovani kolegi, nekega dne ne bomo prisotni več v tej dvorani parlamenta, nekega dne nas ne bo več tu. Vrnili se bomo v naše običajno življenje in potem si lahko zastavimo vprašanje, kako bo z našimi temeljnimi pravicami in eh, spoštovanjem eh, pravne države. Takrat bi si želeli, da Evropski parlament deluje korektno. Takrat bi si želeli, da bo nekdo na našem ne, mestu ki bo demokratično izvoljen. Ne pozabite, da smo demokratično izvoljeni predstavniki. Da bo na našem mestu torej takrat nekdo, ki bo odločal o spoštovanju temeljnih eh, pravic. In to imam tudi samo v mislih. Mislim tudi o tem, kaj bo, ko bom zapustil ta parlament. In ravno zaradi tega danes razpravljamo o teh zadevah. Danes smo tu v interesu nasi, naših državljanov. V skladu z našimi nalogami iz uh, prvega odstavka tretjega člena zagotavljamo spoštovanje demokratičnih pravic za državljane. Tudi za tisto obdobje po našem mandatu, ko bodo tu sedeli drugi poslanci, tudi ti bodo imeli odgovornost ukrepati v takih primerjih. In uh, če bo, se bomo odločili pravilno, bodo lahko uh, rekli, da je parlament v času našega mandata naletel na nekatere težave in da takrat ni sprejel ukrepov. In tako da tudi sedaj ne moremo sprejeti ničesar. Ampak ali je neukrepanje res rešitev? Zavedam se sicer, da obstajajo različne težave v, v državah članicah. Skrbi pa me, da parlament se ni resen glede spoštovala te, temeljnih pravic. Po letu 2009 imamo prvič na voljo člena, katerega se v tem kontekstu lahko sklicujemo. In lahko predvidevamo, da bo prišlo do če dalje številnejših uh, omemb tega člena. Tako da, kakšna bo naša odgovornost v zgodovini? Ali bomo tisti, ki niso sprejeli ukrepov, ali bomo tisti, ki ne bodo vklepali, ne vem, glede nizozemske, glede Španije, portugalske in tako naprej. Vlade imajo pravico sprejemanja in določanja pravic in biti do določene mere kreativne. Lahko spremenite režim lastne države, ampak če ga boste spremenili, uh, mora to ustrezati demokratičnemu trendu, torej zagostavljanje več odprtosti, transparentnosti, demokracije brez eh, oziroma dodatne možnosti nasprotovanja in eh, vzpostavljanje sistemov, ki omogočajo več popravkov, ne manj. Tako da naš parlament bo uporabljal te demokratične prijeme v našo prid, tako da ugodimo našim prizadevanjem. Danes razpravljamo o poročilu, na to bomo imeli na voljo mnenje odbora in na to mnenje parlamenta. Vključeni bodo tudi vidiki, ki jih bodo kritizirali kolegi, šlo bo torej za vključevanje sprememb. Če pa bomo ugotovili, da beležimo trend odstopanja od vrednot iz drugega člena, mislim, da nimamo možnosti ostati tiho in ne ukrepati. In s tem bom zaključil. moramo pa paziti, da ne bo Mačarska tisti primer grešnih kozov, na katerem bomo uveljavljali te svoje pravice. Zaradi tega sem prej omenjal dve specifični vprašanje. In eh, pozval sem komisijo, da ukrepa. Komisija ima splošno, nasplošno priložnost, da ukrepa. In eh, v dveh priporočilih se nanašam tudi na delovanje Evropske unije kot eh, celote in to sem želel doseči tudi unamo o svoji razlagi danes. Kar se tiče komentarjev, ki so jih podali kolegi, dovolite mi, predsednik, da dodam še besedi ali dve. Zahvala gre kolegom in hvala sekretarjatu in vsem uh, uradom, ki so v vsem tem času sodelovali pri pripravi poročila. Hvala tudi vsem političnim svetovalcem in vsem predstavnikom političnih skupin, ki so sodelovali. Mislim, da ne bi bilo pravilno, če se ne bi zahvalil. Hvala. Da, hvala gospod Tavaraš, hvala vsem, ki ste mm, sodelovali. Sedaj pa naj objavimo še rok za vložitev predlogov sprememb, kajti to je tisti pomembni vidik današnjega sestanka. Rok je določen, mm, gre za 21. maj ob 12. 21. maj torej. Sedaj pa imamo skupni odbor oziroma skupno sejo z odborom AFKO zaprtimi vrati. Torej, tisti, ki ne boste v naslednje pol ure prisostovali na seji, prosim, da v tišini zapustite dvorano.